Siz necə ayrı? Thank you.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

good afternoon, everybody. If you could. Uh, Lep pozdrav, gospe in gospe, gospodje, lepo prosim, da se posedete, da bomo začeli. Vem, da je zelo razborljivo, ko se takole srečujete, ampak prosim vas, da se kar najhitreje posedete.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 the time she comes here. Okay, right. Um, sorry for this, this slight. We, we, are, we are running. No, poskušamo biti na tekočem svetom ECOFIN in uh, vsak trenutek dobivamo poročila o tem, kako dolgo bo trajalo zasedanje in koliko časa bo trajalo, preden bo gospa Salgado. Uh, ki predseduje svetu ECOFIN, uh, uspela priti k nam, kajti ne more biti na dveh koncih naenkrat, ampak mislim, da se nam bo kmalo pridružila. Torej, dobrodošli na našem letnem srečanju, na letni predstavitvi skupaj z nacionalnimi parlamenti. S tem smo začeli že v prejšnjem mandatu in kar na nekaj srečanjih sem bila tudi sama. Uh, in mislim, da imamo med sabo zastopnike vseh držav članic, to so predstavniki nacionalnih parlamentov, pa tudi predstavniki odbora Ekon Evropskega parlamenta. Eh, gre za zelo ustrezen trenutek, da se srečamo in razpravljamo o pokrizni strategiji za rast in delovna mesta. Pred nami je veliko izzivov. Mislim, da ni nobene države, ki bi mislila, da se ne sooča z nobenim izzivom, zato je to pravi trenutek, da si izmenjamo mnenja o tem, kako se lahko s temi izzivi najbolje soočimo. Komisija je sprejela svoj predlog za naslednjo gospodarsko strategijo za Evropsko unijo do leta 2020. Ta strategija bo tudi na dnevnem redu zasedanja sveta prihodnji teden. Torej, razprava s številnimi strokovnjaki je pravi trenutek, da eh, poskušamo prispevati k razpravi, ki bo potekala prejšnji teden in tudi potem k eh, nadaljem delu glede podrobnosti Evropske strategije za leto 2020. Najprej bomo danes razpravljali o tem, kaj je potrebno storiti na nacionalni in evropski ravni, kar zadeva gospodarske reforme. Jutri pa bomo nadaljevali s to razpravo, in uh, jutri se bomo bolj ozrli proti globalni strategiji. Ravno tako želim izkoristiti to priložnost, da uh, pozdravim gospoda eh, Jordija Vilejano, ki je uh, kolega iz španskega senata in tukaj zastopa predsedujočo državo, če se tako izrazim. Eh, čez nekaj trenutkov boste dobili tudi priložnost, da poveste nekaj besed. Torej, danes bodo z nami gospa Elena Salgado, ko bo prispela, potem uh, Oli Ren, Evropski komisar za ekonomske in monetarne zadeve, gospod Jürgen Stark, ki je član izvršnega odbora Evropske centralne banke in je odgovoren za uh, oživitev gospodarstva in izhodno strategijo. Uh, Potem bo z nami tudi Žon Pisani Feri, ki je direktor Brugla in se nam bo pridružil kasneje. Zdaj pa kar predajam besedo so predsedujočemu, da vas nagovori. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lep pozdrav, dober dan. Zahvaljujem se predsednici, ki mi je dala to priložnost, da vas nagovorim. Mislim, da je današnje srečanje zelo pomembno in zahvaljujem se vsem, ki ste si vzeli čas in ste prišli. Mislim, da je prav, da to srečanje poteka v Evropskem parlamentu v trenutku, ko se zdi, da bo leto 2010. Leto, ko eh, se bo začelo gospodarstvo ponovno oživljati, vendar strokovnjaki pravijo, da bo oživitev počasna, da bo nekoliko majava in eh, da bo potekala po majhnih korakih. Zdi se, da motor našega gospodarstva nima veliko goriva, ki bi ga potreboval omejiti moramo javne izdatke in ravno zaradi te zavore in zaradi pomankanja goriva se pojavljajo tudi druge omejitve. V Španiji je pomembna ovira zadolženost eh, gospodinstv, pa tudi zadolženost podjetij, kar ovira naložbe. Potem je tu še dolg finančnega sistema, kar omejuje eh, posojila, ki so na voljo, vse to spremlja še šibkost trgov, kar omejuje naš izvoz. Uživitev bo šibka in majava, ker se bomo srečali s številnimi negativnimi vplivi in nekateri izmed teh prihajajo tudi od zunaj. Naša gospodarska rast bo različno hitra pa tudi po državah članicah oživitev gospodarstva ne bo posod enako hitra. Pravzaprav se bodo razlike pojavljale tako med državami kot znotraj držav, zato pravim, da bo porazdelitev zelo neenakomerna. Pomembno je torej, da prisluhnemo temu, kar eh, ljudje pravijo, zato da bomo razvili temu primerno strategijo, s katero bomo prišli do bolj stabilne rasti. Poskrbeti pa moramo, da bo to, to rast spremljala tudi delovna mesta. V nekaterih državah je prišlo do velike, eh, velikega porasta brezposobnosti. Eh, Eh, zato so delovna mesta izredno pomembna. Toliko za uvod in upam, da bo današnje srečanje čim bolj plodno, zato da bomo zbrali kar največ različnih mnen in se čim bolj približali rešitvi krize. Najlepša hvala. Uh, sem v nekoliko nenavadnem položaju in eh, prosim govornike, da si vzamejo nekaj več časa, kajti čakamo uh, gospod Salgado. In, uh, v mestnem času vas uh, lahko obvestim, kako torej dobite besedo. Najprej bomo prisluhnili trem govornikom, potem pa bomo slišali še mnenja članov odbora in članov nacionalnih parlamentov. Če torej dvignete roko in uh, pomahate svojo kartico, se bo Adolfo potrudil, da si bo zabeležil vaše ime. Uh, in vsake toliko časa bom potem tudi prebrala seznam tistih, ki so predvideni za govor. Potem bomo verjetno združili po več vprašanj skupaj in besedo potem ponovno vrnili našim govornikom, dokler ne bomo tako mi kot oni posem izčrpani in potem bomo nadaljevali z naslednjim krogom. Ste prosili za besedo? E, ja, gospa predsednica, e, ugotavljam, da ni tolmačenja v malteščino. Ali so kakšne težave s tolmačenjem danes? Preverjamo. Oh, right. I'm, I'm, I'm Povedali so mi, da ne moremo omogočiti tolmačenja vse jezike v tej dvorani, zato se bojim, da danes ni na voljo tolmačenja v malteščino in upam, da vam to ne bo povzročalo preveč težav. Kolikor vem, je to stalna težava, s katero se soočamo. Nimamo torej eh, dvoran, kjer bi lahko ponujali vse jezike. Ampak mislim, da eh, imamo večino jezikov, če pa ima še kdo večje težave, naj nas prosim obvesti. Eh, torej, želite povedati nekaj besed že vnaprej ali se bomo nekaj minut pogovarjali med seboj? To je gospod Kampa, ki je eh, španski državni sekretar za gospodarstvo in eh, je tukaj za primer, da drugi govorniki, ki predstavlja predsedstvo, ne bi uspeli priti. Najlepša hvala. Naj se najprej eh, opravičim v imenu eh, predsednice, ki pa, kot vidim, je ravno kar prispela. Eh, dopovdne je potekalo zasedanje sveta ECOFIN in potem je sledilo še kosilo, kjer so prav tako govorili o strategiji za leto 2020. Torej, opravičujem se v njenem imenu, ampak vidim, da je ravno kar prišla in z veseljem vas bo nagovorila. Okay, now, now, now we are complete. Dobro, zdaj je zasedba popolna in uh, mislim, da ste v rekordnem času prispeli zasedanja Ekofina. Uh, dobrodošli in lahko se posvetimo kar vaši predstavitvi, če ste vmes že uspeli priti do SAPE. Eh, Najlepša hvala, gospod Bols, upravičujem se za zamudo. Za govorila pa bom špansko. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami in da lahko sodelujem v tej parlamentarni razpravi. Mislim, da je to že šesto to vrstno srečanje in torej uh, Lepo zdrav vsem in mislim, da je dobro, da smo tukaj tako predstavniki Evropskega parlamenta kot nacionalnih parlamentov. To kaže, kako močan je duh sodelovanja, ki obstaja in tudi mora obstajati med politiki, ki delujejo na različnih ravneh. Gospodarska in finančna kriza, iz katere počasi izhajamo, kaže, da je potrebno usklejevati gospodarske politike po Evropski uniji. Potrebno je torej usklejevati interese skupnosti z interesi držav članic. Danes je pred nami zelo zanimiva razprava in priložnosti, kakršna je današnja, lahko k nej pomembno prispevajo. Gre z parlamentarno razpravo, ki se je pravzaprav že utrdila v zadnjih letih. In um, ta je še toliko bolj pomembna, glede na to, da po Lizbonski pogodbi tako Evropski parlament kot nacionalni parlamenti dobiva večje pristojnosti. Prizadevamo si za večjo preglednost in za večjo demokratično verodostojnost odločitev, ki se sprejemajo na ravni skupnosti. V obdobju po krizi je nekaj stvari, ki se jim moramo podrobneje posvetiti. Najprej je tu nova, rast, nova strategija za rast in delovna mesta, v kateri se oziroma deset let v prihodnost proti letu 2020. Poskušamo posodobiti mednarodno finančno arhitekturo, zato da bi izboljšali nadzor in se izognili krizem, kakršno smo. Uh, preživeli in jo še vedno doživljamo. Če najprej pogledamo prvo točko, nova, srednja in dolgoročna evropska strategija. Tu je ena od najpomembnejših točk na evropskem dnevnem redu. Kot rečeno, eh, To je pomembna točka na evropski ravni, pa tudi pomembna točka za špansko predsedstvo. Hkrati pa ta strategija predstavlja enega od stebrov naše izhodne strategije. Vemo, da izhodna strategija ne sme pomeniti samo postopno uvajanje finančnih in gospodarskih uh, Eh, spodbud za to, da bi se izognili gospodarskemu propadu. Izhodna strategija mora vključevati tudi dejavnike, ki nam bodo omogočili boljšo rast, bolj uravnovešeno rast, bolj vključujočo rast in rast, ki bo prinašala kakovostna delovna mesta. In To je najboljša pot do tega je seveda tudi finančna konsolidacija. Nujno je torej, da naredimo to, kar sem naštela. Do leta 2020 moramo zapolniti vrzeli in odpraviti pomankljivosti, ki so se pokazale v času gospodarske krize. Kar zadeva usklajevanje strategiji, tudi to je pomembno. Eh, pomembno je usklajevanje eh, v državah in med državami. To so tiste prednostne naloge, kar zadeva strukturne reforme. Ravno tako pa eh, moramo jasno vedeti tudi, kakšen sistem upravljanja nam bo pomagal premostiti težave iz preteklih let. Špansko predsedstvo zelo tesno sodeluje s komisijo in z novim stalnim predsedstvom Evropskega sveta. Te izboljšave na institucionalni ravni so pomenile, da smo lahko hitreje sprejeli novo strategijo. Delamo pa tudi že na tem, da pripravimo vse potrebno za marčovski vrh, zato da bomo do junija sprejeli še preostale potrebne odločitve. Marca se moramo odzvati na sporočilo komisije in poskušamo doseči soglasje glede gospodarskih prednostih nalog, ki naj bodo vključene v eh, novo strategijo. In eh, glede na to, da eh, je od sporočila komisije do marčovskega sveta tako malo časa, eh, se nam je zdelo, da je pomembno, da imajo finančni in gospodarski ministri priložnost sprejeti določene odločitve, kar se je zgodilo na današnjem zasedanju. Na ostalih zasedanjih bodo sledile izmenjave mnen o uh, pristojnostih, uh, Eh, in o prednostih nalogah, kar bo vse upoštevano tudi na junijskem zasedanju. Eh, gospodarski in finančni ministri, mislim, da lahko kot predsednica Ekofina govorim v njihovem imenu, se zavedamo novih priložnosti, ki jih prinaša ta strategija. Občutek imamo, da lahko uvedemo spremembe, ki bodo pomenile nekakšen prelom od tega, kar se je dogajalo v preteklosti. Kriza je pokazala, kako pomembno je, da ukrepamo skupaj in usklajeno. Celotna strategija mora biti jasna. Hkrati pa mora biti taka, da jo lahko predstavimo in posredujemo tudi državljanom in to so pomembni dejavniki, ki jih moramo upoštevati v tem postopku. Potrebna bo torej e, boljša koordinacija, boljše izkoriščanje sinergij, ki jih imamo boljše usklajevanje med tem, kaj počnejo države članice in kaj počne Evropska unija. Bistvo nove strategije je, da določimo prednostne naloge za področja, na katera se bomo osredotočili in da poskrbimo tudi za ustrezne instrumente za to, da bomo dosegli rast in zaposlovanje. Prizadevamo si torej za poenostavljeno strategijo, ki bo tudi bolj osredotočena in Upamo, da bomo uspeli doseči konsens glede vseh instrumentov, zato da si bomo lahko prizadevali za resničevanje vseh ciljev, vključno s finančnimi. Izbrali smo različne prednostne naloge. Prizadevamo si, da bi za vse to na evropski ravni zbrali tudi dovolj sredstev. Vendar pa eh, ne moremo nekako vnaprej predvidevati, kakšne razprave bodo eh, potrebne v zvezi z novo finančno perspektivo. Eh, vsekakor pa bodo potrebne nadaljne razprave v zvezi s prednostnimi nalogami, ki jih je izpostavila komisija. Eh, te prednostne naloge so, se prekrivajo tudi s tistim, kar je izpostavilo špansko predsedstvo, torej človeški kapital in trajnostna rast ter razvoj, kar je ključnega za eh, rast in zaposlovanje. Še naprej moramo delati na tem, zato da bomo lahko te cilje tudi eh, kvantitativno opredelili v novi strategiji. Z vidika finančnih in gospodarskih ministrov bi ti kvantitativni cilji morali biti realistični, pa vendarle ambiciozni. Ohranjati moramo uh, skladnost med nacionalnimi cilji in cilji skupaj. zato, da se bomo vsi lahko povsem strinjali s cilji, za katere si bomo prizadevali. V novem sistemu upravljanja bo torej ključno vlogo igralo usklajevanje ter visoka soodvisnost med evropskimi gospodarstvi. To bo pomenilo, da bomo morali tudi bolj strogo uporabljati instrumente, ki jih imamo na voljo. Prav tako pa moramo spostaviti sistem, v katerem bodo eh, države in tudi posamezne institucije v večji meri odgovorne za odločitve, ki jih sprejemajo. Res je, da obstaja velika soodvisnost med mikroekonomskimi in makroekonomskimi dejavniki v našem gospodarstvu. Uh, Zato si moramo prizadevati za konsens in okrepiti nadzor. Potrebujemo nadzor, ki bo kar najširše zastavljen in ki ne bo vplival na uh, celovitost davčnega nadzora v skladu s paktom rasti in stabilnosti. Uh, potrebujemo torej neke vrste nadzor nad eh, makroekonomskimi in finančnimi neravnovesi. Potrebna bo torej večja previdnost pri reformah, ki ima neposreden vpliv na gospodarsko rast. In eh, povdarjam, da ta nadzor kot tak ne sme ošibiti pakta rasti. Eh, preučujemo, torej, kako bi razširili davčni nadzor tudi na druga področja, kajti kriza je pokazala, da je to posebej pomembno. To so torej horizontalne teme, ki so ključnega pomena in če se bomo uspeli lotiti teh, Eh, se bomo uspeli lotiti tudi drugih še bolj obsežnih problemov. Sveda pa je potrebno razmišljati tudi o informacijskih sistemih, sistemih ocenjevanja, ki jih uporabljamo. Prav tako je potrebno razmisliti tudi o časovnici tega, kaj bomo uh, ukrenili, zato da bomo bolj vplivali tudi na nacionalne procese odločanja. Uh, Prav tako moramo preučiti novo porazdelitev odgovornosti. Eh, potrebujemo bolj močno vodstveno vlogo Evropskega sveta. Eh, ne gre torej samo za ECOFIN in Euroskupino, ki boste morali veliko, upraviti veliko dela, zato da bomo dosegli eh, boljši nadzor tudi številni organi znotraj sveta bodo neposredno odgovorni za nadzor. Potrebujemo torej jasne mehanizme, s katerimi bomo zagotovili doslednost med različnimi razsežnostmi nadzora. Prav tako moramo bolje uporabljati instrumente, ki nam jih daje pogodba. Lizbonska pogodba ponuja nove instrumente za usklajevanje med državami evroobmočja, pa tudi za boljše usklajevanje vseh držav, ki so članice Evropske unije. To je priložnost, ki jo ne smemo preprosto izpustiti. Eh, bolje pa moramo uporabljati tudi ključni instrumente, Eh, instrument za usklajevanje gospodarskih politik. Zato, da bomo lahko to storili, moramo oblikovati koristna priporočila, ki so pregledna in ki imajo široko podporo. Bistven element strategije je tudi boljša komunikacija in to, da bo naše početje bolj razumljivo državljanom, kajti pomankanje komunikacije z državljani je resna težava in to nujno potrebujemo, če naj bo ta strategija uspešna. Ključna je torej večja jasnost in manjše število ciljev, ki bodo jasni in razumljivi širši javnosti potrebna je, potrebno je tudi eh, resno sprejemanje odgovornosti za tisto, kar počnemo. Finančni ministri in eh, ministri za proračun se zavedamo sprememb, ki jih bo nova strategija prinesla v naš način dela. Eh, in kljub temu torej, lahko povemo, da smo pripravljeni v vseh pogledih sodelovati z Evropskim svetom, zato da bomo opredelili nov sistem upravljanja in zato da bomo lahko uresničili dva temeljna cilja, to je trajnostna rast in kakovostna ustrezna delovna mesta. Le na ta način bo Evropa eh, dosegla dostojno gospodarsko rast in to bo pomemben korak pri izgradnji nove Evrope. Hvala. Um, Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, zelo cenim trud, ki ste ga vložili v to, da ste danes z nami tukaj. Žal mi je, da ne morete ostati dlje, ampak eh, včasih je potrebno kaj postoriti tudi v državah članicah in to seveda razumemo. Zdaj pa predajam besedo komisarju Olju Renu, komisarju za ekonomske in monetarne zadeve, potem pa bo sledila predstavitev gospoda Jurgna Štarka in upam, da boste komisar in gospod Štark po eh, uvodnih izjavah eh, imela možnost eh, biti prisotna tudi na razpravi. Gospod Ren. You, Sharon. Hvala lepa, Sharon. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke tako Evropskega parlamenta kot nacionalnih parlamentov. Najprej ne se vam zahvalim za vabilo za sodelovanje pri vaših razpravih na to zelo pomembno temo. Veliko čast mi je, da lahko razpravljamo o evropski gospodarski situaciji v tem cenjenem forumu evropskih politikov in tistih, ki odločajo. Samo znanje in sploh strokovno znanje tako evropskega kot nacionalnih parlamentov oblikuje edinstveno priložnost za dobro razpravo o izzivih, ki so pred nami. Vem, saj sem tudi sam nekdani član nacionalnega in evropskega parlamenta. Kot je povedala Elena Salgado, so se oba ravno vrnila sveta Ekofina in včerajšnjega sestanka Eurogrupa oziroma Euroskupine. Imeli smo maratonski sestanek in Razpravljali smo o vseh teh temah in razprave vam lahko predstavim še zelo sveže. Najprej, kakšna je situacija evropskega gospodarstva? Jasno je, da ekonomska in finančna kriza kaže, da je treba, oziroma da ne moramo jemati za samo umevno to, da se bo pretekla rast gospodarstva nadaljevala. Enako velja tudi za konsolidacijo javnih financ. To je namreč predpogoj za trajnostno rast. In žal, v zadnjih dveh letih je kriza izbrisala več kot 20 let konsolidacije javnih financ v Evropi. To je žal nova gospodarska realnost v Evropski uniji in tudi v večini drugih naprednih gospodarstev, vključno z ZDA. To bo imelo daljnosežne posledice na naše gospodarske in fiskalne politike. In zdaj res ni čas za to, da delujemo kot običajno. Ne, zdaj moramo pospešiti spremembe v naših politikah, zato da se spodbidi rast in oblikovanje novih delovnih mest. Zato je treba mobilizirati gonilne sile rasti. To je ključno načelo strategije Evropa 2020. Na ta način bo lahko Evropa oblikovala rast, blaginjo in delovna mesta in zato mora najti učinkovite načine za izboljšanje produktivnosti. Zato smo v strategiji Evropa 2020 si prizadevali za trajnostno in vključevalno rast in oblikovanje delovnih mest. Poleg tega pa smo želeli tudi identificirati, katere so strukturne šibkosti naših trgov, zato da bi se tudi izboljšala produktivnost z vlaganjem v znanje, inovacije in izobraževanje. Naj izpostavim le dva primera elementov iz strategije Evropa 2020. Pri izobraževanju je eden glavnih ciljev, da se poveča obiskovanje šol in izobraževalnih ustanov. Trenutno naši šolski sistemi po vsej Evropi čutijo velike pritiske, se morajo pripraviti učence in študente na spreminjajoče se razmere na trgu delovne sile. V bistvu morajo učitelji pripraviti študente na delovna mesta, ki še niso bila ustvarjena in uporabljati pri tem tehnologije, ki še niso bile iznajdene. Vlaganje v človeški kapital bo prineslo dobičke v smislu delovnih mest in ustvarjena blaginje, saj je izobraževanje tudi velika politična gonilna sila. In kot drugo, Sposobni moramo biti izboljšati produktivnost evropskih gospodarstv in to zlasti v inovativnih sektorjih. Digitalne storitve novih generacij in energetske tehnologije, to so primeri novih tržnih priložnosti. Oblikovanje digitalnega enotnega trga v Evropi lahko prinese konkretne prednosti za potrošnike, ki bodo tako imeli več možnosti, večjo izbiro podjetja pa bodo imeli, bodo zagotavljala večje, večje trge po manjših stroških. In to bo imelo velik vpliv tudi na tako imenovani online trg in digitalne storitve. Komisija je v svojem predlogu za strategijo Evrope 2020 določila omejeno število ciljev in povdarjam omejeno število. In to bo imelo jasen vpliv na uspešnost evropskega gospodarstva in tudi na stopnjo zaposlovanja, na porabo za inovacije in raziskave, udeležba pri usposabljanju in izobraževanju, pri izpolnjevanju ciljev eh, boja proti klimatskim spremembam in tako naprej. O vseh teh ciljih se bo še veliko govorilo in prilagodili jih bomo zato, da se to prilagodi situaciji v posameznih državah članicah. Cili pa niso cili sami zase, ampak nam bodo povedali jasno, kako uspešni smo pri ustvarjanju rasti in delovnih mest. Pri mobiliziranju gonilnih sil rasti je pomembno to, da so vsi ukrepi izvedeni v skladu s trajnostjo javnih financ. Med pripravami strategije Evropa 2020 sem večkrat poudaril, da je potrebno zgraditi strategijo, ki bo stala na dveh nogah. Torej, na mobilizaciji gonilnih sil rasti in na konsolidaciji javnih financ. To je bistvenega pomena, če želimo, da bo strategija realistična in da bo imela resnične posledice. Potrebna je tako konsolidacija javnih financ in mobilizacija gonilnih sil rasti. In ta dva stebra sta osnova predloga komisije. Gospe in gospodje, najnovejši dogodki na področju evropskega gospodarstva in v državah članicah evroobmočja so pokazale, pokazali, da je res potrebno okrepiti finančno stabilnost in koordinacijo ekonomskih politik v evroobmočju. Včeraj je Evroskupina in danes tudi ECOFIN odobril in podprl oceno komisije glede situacije v Grčiji. Z Jürgenom Starkom iz ECB-ja smo imeli razpravo o tem in tudi s predstavnikom IMF-a. Grčija zdaj je na poti izpolnjevanja ambicioznega cilja zmanjšanja primankljaja za 4 odstotke v letošnjem letu in tudi popravlja neravnovesja in ponovno spostavlja konkurenčnost. To je bistvenega pomena, če želimo Grčijo postaviti nazaj na trajnostno pot gospodarske rasti. Vendar pa tako Grčija kot mi nismo še čisto rešeni. Če želimo zagotoviti in zavarovati ekonomsko stabilnost, moramo, tako kot je včeraj Ekofin poudaril, izvesti odločne ukrepe, če so ti potrebni. Tudi tehnične načine za te možnosti smo preučili in sicer za ukrepe, ki bi jih lahko uvedli zelo kmalo, če bi bilo to potrebno. Komisija je pripravljena narediti vse, kar je, vse svoj, kar je v njeni moči in oblikovati ustrezen načrt za koordinacijo aktivnosti. Poleg tega, da se moramo takoj lotiti obravnavanja krize, si moramo pogledati tudi, kako se lahko izognemo podobnim situacijam v prihodnosti. Krška kriza in njene posledice so pokazale, da obstaja potreba za koordinacijo gospodarskih politik v Evropi in da jo treba izboljšati v evroobmočju. In Lizbonska pogodba že zagotavlja pravno podlago za to. Zato trenutno pripravljamo predloge za izvajanje člena 136 Lizbonske pogodbe. Temu členu želimo vdihniti življenje in mislim, da bi komisija lahko podala predlog za izboljšano koordinacijo gospodarskih politik v nekaj tednih, nekje do sredine aprila. Kaj to pomeni? Najprej moramo preprečiti netrajnostne javne primankljaje. Zato moramo biti bolj sposobni spremljati srednjeročne proračunske politike v državah članicah evroobmočja. Imeti moramo tudi možnost za to, da izdamo strožja priporočila za države članice, ki naj potem izvajajo korektivne ukrepe. Sedanja gospodarska in finančna kriza pa je tudi pokazala, da, je, da koordinacija politik ne more biti omejena samo na fiskalne zadeve, ne glede na to, kako osrednjega pomena so, to, so le te. Ampak tudi druga neravnovesja na področju makroekonomskega razvoja imajo lahko resne posledice. Zlasti šibka konkurenčnost in s tem povezani primankljaji tekočega računa sestavljajo škodljive posledice fiskalnih primankljajev. In zato je najpomembnejša naloga, da se v državah, kjer prihaja do primankljaja, izvedejo korektivni ukrepi. Tudi presežki tekočega računa lahko vplivajo na tekoči račun in to v nekaterih državah, kar pomeni, da je treba ustariti neko ravnovesje. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, naj zaključim s tem, da povdarim, kako pomembno je za evropske nacionalne parlamente to, da pride do razvoja in izvajanja evropske agende za rast in delovna mesta, ki mora biti trajnostne narave. Vi igrate pri tem ključno vlogo pri usmerjanju gospodarskih politik, ki lahko izpolnijo cilje strategije Evropa 2020 in oblikujejo delovna mesta in prinesejo blaginjo v Evropi. Parlamenti igrajo pomembno vlogo pri izvajanju, saj ste zakonodajalci. Veliko prihodnih predlogov politik bo odvisnih prav od vašega sodelovanja in prispevkov. Dejstvo, da moramo slediti našim politikam, da moramo oblikovati te politike skupaj s fiskalno konsolidacijo, še bolj kaže, kako potrebno je določanje prednostnih nalog. Politične odločitve bo treba sprejeti do katerih pa lahko pride samo s polno udeležbo in podporo parlamentov in državljanov. Verjamem, da tako mi in Evropa lahko računamo na vašo podporo in aktivno udeležbo pri tem, da naj bi strategija Evropa 2020 postala uspešna, zlasti za naše državljane. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa gremo naprej na zadnjo predstavitev v tem sklopu in sicer na predstavitev Jurgena Štarka iz Evropske centralne banke. Izvolite, gospod Štark. Hvala lepa za besedo. Veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj, saj govorimo o zelo aktualni temi, o strategiji Evropa 2020. O čem bom govoril v naslednjih minutah? Govoril bom predvsem o oživitvi gospodarstva in izhodnih strategijah. Od spomladi 2020 se že kažejo znaki stabilizacije in izboljšav tako na finančnih trgih in v gospodarstvu. Torej, od pomladi 2009 so se pogoji na trgu izboljšali in ekonomska rast se je spet začela večati v večini držav, čeprav je bila zmerna. Te izboljšave so večinoma posledica precejšnjih podpornih ukrepov. Poleg tega pa smo videli, da se, so se tudi izgledi za globalno gospodarstvo izboljšali, vendar pa je negotovo še vedno na visoki ravni. Še vedno je veliko tvegan za finančni sektor. V evroobmočju nedavne informacije kažejo, da, še, da prihaja do oživljanja gospodarstva. Vendar pa je v zasebnem sektorju treba prilagajati bilance in to mora upoštevati različne dejavnike. Pogoji na trgu dela pa bodo še zmanjšali rast zasebne porabe. Zato se pričakuje, da bo gospodarstvo raslo precej smerno in neenakomerno v letu 2010 in to bo neenakomerno po različnih sektorjih. Torej, projekcije so podobne kot pri drugih institucijah, podobne tudi napovedim komisije. In verjetno bo v letu 2011 rast še nekoliko večja. Inflacija pa je bila pri nič cele 9 odstotkih v februarja. Izgledi za inflacijo so v skladu s cenovno stabilnostjo. Bolj konkretno pričakujemo, da bo inflacija ostala pri približno enem odstotku v bližnji prihodnosti in da bo verjetno ostala tako zmerna, verjetno zato, ker niso izkoriščeni vsi veri in ker je oživitev gospodarstva precej zmerna. tveganja ostajajo bolj ali manj uravnotežena in lahko rečem, da trenutno ne vidimo, da naj bi prihajalo do inflacijskih ali deflacijskih pritiskov. In to potrjuje tudi naša analiza, ko gre za srednji rok. No, Kakorkoli že, in mislim, da je to zelo pomembno, pričakovanja, kar zadeva inflacijo, ostajajo v skladu z našim ciljem, da naj bi infl stopne inflacije ohranjali na nizki ravni, vendar blizu dveh odstotkov na srednji rok. Ukrepi so bili precej drzni, ko gre za odzive na krizo. Zaradi precejšnjega upada gospodarstva je ECB zmanjšala svoje obrestne mere in sicer močno. In to so bile rekordne stopnje, ki jim bi priča v zadnjem času v evroobmočju. Upravni svet pa trenutno meni, da sedanja nizka raven teh ključnih obrestnih mer je ustrezna. Poleg zmanjševanja obrestnih stopenj in zato, da bi spodbudili pogoje financiranja in spodbudili prenos teh obrestnih mer na denarni trg, je upravni svet uvedel tudi številne druge neobičajne ali nestandardne ukrepe. S tem smo želeli oblikovati boljši pretok eh, posojil na, v gospodinstva. Poleg tega pa vidimo, da so učinki teh ukrepov pozitivni. To je čisto v skladu z dokazi iz preteklosti, ko smo to primerjali z primeri, ko smo že zmanjšali obrestne mere. To so pomembni ukrepi za to, da se zagotovi, da so finančni pogoji zadovoljivi. Vendar pa teh ukrepov ne bomo izvajali dlje časa, kot je to potrebno. In decembra lani smo se že odločili za postopno ukinjanje teh ukrepov, ko gre za nestandardne ukrepe. Razlog za to je v tem, da dlje kot izvajamo te ukrepe, to pomeni nevarnost za izkrivljanje denarnih trgov. Obenem pa se oblikujejo napačne spodbude. In zato v luči vsega tega smo se odločili za postopno odpravljanje teh ukrepov decembra lani, zlasti ko gre za dolgotrajne ali dolgoročne operacije na denarnem trgu. Pred dvema tednoma smo se odločili, da bomo šli nazaj na variabilne stopnje do konca aprila. Eurosistem bo nadaljeval svojim izboljšanim pristopom do posojil in zagotovil likvidnostno podporo bančnemu sistemu v evroobmočju. Pred dvema tednoma smo se odločili, da bomo zagotavljali to podporo, kolikor bo potrebno oziroma vsaj do sredine oktobra letos. Gre za podporo refinanciranju. Likvidnost bančnega sistema bo zagotovljena s pomočjo ECB-ja in s fiksno obrestno mero. Obenem pa bo upravni svet tudi nadaljeval s postopnim odpravljanjem kakršnih koli izrednih likvidnostnih ukrepov, ki ne bodo več potrebni. Taka srednjeročna orientacija je bistvenega pomena za to, da se izpolni mandat ECB-ja za zagotavljanje cenovne stabilnosti v evroobmočju. Ravno zato smo se odločili za postopno odpravljanje teh izrednih ukrepov, namreč zato, da zagotovimo boljšo cenovno stabilnost. In to je v skladu z mandatom, ki, je, ki ga pogodba daje ECB-ju. Obenem pa se želimo izogniti, da bi prezgodaj imeli izpolnjene te izhodne strategije. Saj želimo zagotoviti normalno delovanje finančnih trgov. Seveda pa danes ne vemo, kako bo izgledala pokrizna situacija. Ko govorimo o končni točki postopnega odpravljanja ukrepov, operativni okvir, ki je prevladal pred začetkom finančnega, finančne slabe situacije avgusta 2007, lahko zagotovi dobro primerjavo. Le malo političnih parametrov ostaja, zlasti ko gre za javna naročila, ki naj se uporabljajo v glavnih operacijah refinanciranja. Dovolite, da na kratko omenim tudi glasove, ki pravijo, da bi morala biti ECB nek risk manager, torej nekdo, ki upravlja krizno situacijo in zato, da bi se izognili deflaciji. Poleg tega nekateri pravijo, da tak politični okvir zagotavlja to, da naj bi ECB omilila svoje ukrepe. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje, ali ne bi bilo mogoče ustrezno, da bi imeli stalno višjo, višji inflacijski cilj 4 odstotkov. Saj bi na ta način prepustili več možnosti za denarne politike, da bi se odzvale na velike šoke. Jaz temu močno nasprotujem. Vsako lajšanje mandata ali zmanjševanje mandata centralnih bank v tej smeri bi bila huda napaka. Naj razložim, zakaj. Na ta način bi se javni dolg povečal. In če bi to naredili, bi se s tem usmerili stran od ključnega problema. Namreč grožnje za makroekonomsko stabilnost v skoraj vseh naprednih gospodarstvih. In če poleg tega prištejemo, če k temu prištejemo še finančne negotovosti o javnem dolgu in če bi izgubili zaupanje v kupno moč denarja, bi bile posledice zelo hude. Višja inflacija tudi povečuje izkrivljanja in na ta način tudi investitorji postanejo negotovi. To pa vpliva tudi na dolgoročne realne obrestne mere. Se to ne stimulira dolgoročne rasti. Empirični dokazi potrjujejo to negativno razmerje. na dva načina moramo reagirati. Imeti moramo prociklično monetarno politiko in kot drugo, na finančno stabilnost to lahko vpliva tudi preko moralnih tveganj v finančnih trgih. In s tem prehajam na vprašanje fiskalne politike. Kriza se je začela kot finančna kriza in se je potem razvila v gospodarsko krizo. Zdaj pa prihajamo v tretji val in sicer v dolžniško krizo v večini naprednih gospodarstvih. Večine države evroobmočja se soočajo z velikimi proračunskimi primankljaji in komisar je že povedal, pa tudi gospa predsedujoča, da je bilo prav izvesti in uvesti izredne ukrepe za fiskalno politiko. Ampak zdaj je nujno zagotoviti tudi fiskalne spodbude. Vsaka zamuda bo imela hude negativne stranske posledice in to bo zmanjšalo zaupanje v gospodarstvo. Trajnostne fiskalne politike pa so zapletena naloga monetarne politike se to lahko vodi k višji inflaciji in večji negotovosti v srednjem roku. In vse to lahko vpliva na zasebne naložbe. Visoki dolgovi lahko zmanjšajo možnost, da bi vlade se spopadle z novim upadom Ampak tisto, kar vpliva na fiskalno večanje, se lahko zmanjša in fiskalna razširitev lahko pripelje do previdnostnega, previdnostnih prihrankov v gospodinstvih in pos, pri posameznikih. Kot posledica proračunskega lajšanja v kontekstu gospodarske in finančne krize, se bo veliko držav evroobmočja moralo spopasti z ambicioznimi cilji fiskalne konsolidacije in prinesti svoje gospodarstvo do referenčne vrednosti 60 odstotkov BDP-ja. Simulacija rezultatov kaže, da celo letno konsolidacijo približno 1,5 odstotkov BDP-ja bi trajalo dve desetletji, preden, se, preden bi prišli do dolga v predkriznem obdobju. In to je dolgo časa. No, gospe in gospodje, če želimo zavarovati solventnost vlad, morajo vlade dati veliko prednost fiskalni konsolidaciji in pripeljati svoje primankljaje na pod 3 odstotke v skladu s priporočili sveta ECOFIN. Obenem bodo morali, morala ta prizadevanja trajati več let, če želimo javni dolg oziroma primankljaj pripeljati nazaj na trajnostno pot. Pak stabilnosti in rastli zagotavlja ustrezen okvir za koordinacijo ustreznih politik za konsolidacijo in zdaj je ključnega pomena, da se vlade strogo držijo svojih zavez v okviru tega pakta. Te fiskalne okvirje treba okrepiti, kjerkoli je to potrebno. Situacija v Grčiji kaže, kako pomembno je, da se uporabljajo in izvajajo kredibilna fiskalna pravila. Okrepiti moramo fiskalna pravila in nadzor v evroobmočju in okrepiti izvajanje teh fiskalnih pravil. In še zadnja točka, potreba po strukturnih reformah. Čisto na kratko se je gospa predsedujoča in gospod komisar to že omenil. Ampak Zdrava gospodarska rast lahko olajša fiskalne napore do nekatere mere, s tem, da se izboljšajo letni proračuni. In to kaže, kako pomembno je povečati potencial za rast naših gospodarstv. Izhodišče pa ni najboljše. Večina ocen evropskih in mednarodnih institucij kaže, da je ta kriza zmanjšala tako raven in stopnjo rasti potencialnih rezultatov v evroobmočju. Zato moramo spodbuditi in pospešiti strukturne reforme. Politike, ki spodbujajo konkurenčnost in inovacije, so nujno potrebne za to, da se pospeši restrukturiranje in naložbe in da se oblikujejo nove poslovne priložnosti. Vse to je potrebno tudi za oblikovanje novih delovnih mest, za zaposlovanje in za novo konkurenčnost. V, zlasti v tistih regijah, kjer cenovne konkurenčnosti ni več, ki so jo izgubile v zadnjih nekaj letih, prestrukturiranje bančnega sektorja, kjer naj bi se poudarjalo tudi boljše obvladovanje tveganja in povečana transparentnost, da je to tudi zelo pomembno. Globalno gospodarstvo kaže znake trenutnega izboljševanja. V evroobmočju smo prav tako na poti oživitve, čeprav je ta oživitev zmerna, negotovost je še vedno na visoki ravni. Glede naše monetarne politike še vedno menimo, da so naše obrestne mere primerne. Glede na to, da se bodo inflacijski pritiski še nadaljevali, vendar na nizki ravni izboljšanje finančnih trgov od pomladi 2009 so pokazale, da je upravičeno postopno odpraviti izredne ukrepe, saj ne bi se s tem izognili izkrivljanju, do katerih bi lahko prišlo, če bi bili ti ukrepi v veljavi dlje, kot je to potrebno. To pa ne pomeni, da je konec krize. Ni še čas eh, za samo zadovoljstvo lahko še pride do novih izidov, izzivov in Grčija to dobro kaže. Centralne banke pa morajo zagotoviti stebr stabilnosti in zaupanja in vsak poskus, da bi ošibili ali celo eh, porušili ta stebr, bi bil korak v napačno smer. Hvala za pozornost. Verjetno ste vsi videli, da nas je zapustil tudi komisar. Posem običajno je, da ta sestanek potekal sporedno zasedanjem ministrov za gospodarstvo in finance, tako da lahko pridobimo zelo dobre sogovornike, ampak eh, posledično to tudi pomeni, da ne morejo biti vedno z nami. Kakorkoli že, nadaljevali bomo z našo razpravo, ker se mi zdi, da je res eh, zelo dobro in ustrezno, da prisluhnemo, kaj menimo sami. Seveda bi rada pozvala gospoda eh, Štarka, da se odzove na vprašanja, ki <laughs> mu jih boste morda naslovili. Zelo dobro je, da je z nami tudi gospod eh, pisani Feri in verjetno bo tudi on odgovoril na vaša vprašanja, če se mu bo to seveda zdelo potrebno. Ja, še vedno zbiramo seznam govornikov. Povedala bom, kdo je že na mojem seznamu, predstavniki nacionalnih parlamentov senator Depovski, se opravičujem, ker sem morda napačno izgovorila vaše ime, potem senator Baldassari iz Italije, gospod Angelo Ferruggio, predstavnik Malte, gospa Karina Person, Peterson, se opravičujem, iz Latvije, je ravno tako na mojem seznamu, predstavniki Evropskega parlamenta, Jose Manuel Garcia Magalo, Filip Lambert, Svengi Gold, Edward Sikluna in Adi Podimata če bi kdorkoli ravno tako želel spregovoriti in sodelovati v naši razpravi, vas eh, prosim, da mi date znak ali pomahate s kartončkom. Naši sodelavci bodo zbrali vaša imena, ker zadeve niso najbolj jasne na mojem seznamu. Senatov Durovski iz Polske. 119. There you are pani predsednica šanovni państwo najlepša hvala spoštovana gospa predsedujoča gospe in gospodje nedavna gospodarska kriza je pokazala da se je poljska relativno dobro odrezala smo pravzaprav edina evropska država ki je v letu dva tisoč devet zabeležila gospodarsko rast čeprav je bila ta stopnja občutno nižja v primerjavi z obdobjem pred krizo. Bili smo uspešni. Zakaj? Zato, ker smo sprejeli ustrezne ukrepe, tako da smo zaezili negativne učinke gospodarske krize. Te strategije so bile zelo podobne tistim strategijam, ki so jih že oblikovale druge države članice, recimo depozitna jamstva smo podelili, oblikovali smo ustrezne scheme, potem smo vrčevali v javnem sektorju. Poleg tega smo izrabili sredstva za pomoč eh, pri plačevanju hipotekarnih posojil, potem smo dali več kreditov za majhna in srednje velika podjetja. Tako so ta podjetja lahko odprla svoja vrata, lahko so se ustanovila nova podjetja, potem smo regulirali tudi cene na energetskem trgu. Sprejeli smo dodatne ukrepe, s katerimi smo ustvarili nova delovna mesta na trgu dela. Tako smo koristili tako delojemalcem, kot tudi delodajalcem. Kako smo to naredili? Sprejeli smo ustrezne zakonodajne ukrepe. Posledično se je zgodilo, da je naše polsko gospodarstvo zelo stabilno. Evropa, Kitajska, Združene države, Japonska, so vsi akteri, ki morajo sprejeti ustrezne ukrepe. Ampak eh, Evropa trpi, preveč birokracije imamo in eh, zato stopnjo gospodarske rasti ni preveč visoka. Evropa je uvedla kar nekaj omejitev, kar zadeva emisije eh, CO2 in toplogredne pline. To je predvsem očitno v državi, kot je Poljska. Mi pa imamo zelo pomemben energetski ver, to je rjavi premok, kar pomeni, da imamo zelo visoke cene energentov. Posledično pa to pomeni, eh, da se to vrsten razvoj dogodkov odraža na evropski ravni. To so ukrepi, ki jim nismo priča v drugih državah. Ravno zato smo priča nelojalni konkurenci. Nobenih znakov ni, predvsem v letu 2010, eh, da CO2 negativno vpliva na podnebje. Ampak eh, zdi se mi, da če ne bi že uvedli te omejitve, potem bi morali tukaj slediti globalnemu okviru. Kar zadeva Polsko, pa smo v elektrarni v Belhatovu skladiščili in zajemali CO2. Tako da smo oglik inicirali v tla. Tako smo izboljšali učinkovitost eh, za 25 odstotkov. Uporabili smo več eh, premoga in ta plin smo uporabili zato, da smo ga inicirali v podlago, kot sem že rekel. Sprašujem pa se, ali bo to stroškovno učinkovito tudi dolgoročno. Lokalno prebivalstvo je zaskrbljeno zaradi možne okoljske škode, ki bi jo lahko povzročil ta plin, ki smo ga sedaj zakopali v tla. Recimo ponori. To bi se lahko upoštevalo. Tiste države, ki so bogate z gozdom, bi lahko to izkoristile, če ne bi omejevali CO2. Potem pa prehrana. Na polskem kmetijstvo ni stroškovno učinkovito, zato smo uvedli praho. Sprašujem se, kaj je z gensko spremenjenimi organizmi. Ali bi to podprli ali ne. Ni dokazov, ki bi pričali, da so gensko spremenjeni organizmi varni. Ljudje zelo pogosto govorijo o okolju in zdravju, ampak eh, ne govorimo veliko o negativnih učinkih na javno zdravje, ko govorim o določenih živilih. Meni se zdi, da moramo podpirati predvsem zdravo prehrano. Ja, niste zastavili konkretnega vprašanja, ampak ste povzeli razmere, ki so na polskem. Hvaležna sem vam za to. Če gre za izjave, mislim, da je dobro, da strnete svoj prispevek, lahko pa tudi zastavite vprašanja. Senator Baldorasi iz eh, Italije. Izvolite. Thank you very much, Mrs. President. I wish to support Italian Najlepša hvala. Podpiram italijanska delovna mesta, zato bom govoril v svojem maternem jeziku. Hvala za besedo še enkrat, gospa predsedujoča. Zelo specifična zadeva. Če naj bi strategija oživitve ustvarila nova delovna mesta in zboljšala gospodarske stanje do leta 2020, moramo zelo dobro in ustrezno razumeti, kaj so dejanske posledice finančne in gospodarske krize, ki smo jih sedaj priča. Poleg tega moramo zelo dobro vedeti, kaj bo z oživitvijo in kako se lahko oblikuje ustrezna strategija na tem področju. Če tega ne bomo razumeli, potem se bomo do leta 2020 ponovno znašli v resni gospodarski in globalni finančni krizi. Tri poglavitne posledice krize ki jo sedaj še vedno prestajamo, pa so v prvi vrsti naslednje. Najprej izjemno neravnoteže na ravni globalnega gospodarstva, to je ena zadeva, potem prevelika presežna ameriška potrošnja in prevelika proizvodnja kitajskega gospodarstva. Potem pa Evropska unija je tukaj preveč eh, restriktivna, ker imamo nekakšno fobijo pred inflacijo. To se zdi, da je inflacija na prvi pogled, ampak eh, nismo se spraševali, kaj je z uvedbo evra, kakšne posledice eh, so bile na tem področju in nismo se ustrezno odzvali. Posledično pa to tudi pomeni, da imamo kar nekaj prihrankov, ki so na nižji ravni v primerjavi z ZDA in samo 20 odstotkov ali pa morda samo 16 odstotkov v primerjavi s Kitajsko. Potem so tukaj ostali vidiki finančne krize. To je naša nezmožnost, nezmožnost starega sistema vladanja in frakcije G8, da oblikuje in upošteva nove razmere. Potrebujemo nov sistem vodanja in upravljanja. Če zdaj pogledamo, kaj se je zgodilo na ravni globalnega gospodarstva, ali je tukaj že prišlo do oživitve ali ne, potem lahko ugotovimo, da so vsi ti znaki povezani s tremi zadevami, o katerih sem ravno kar govoril. Gre za oživitev, ki naj bi temeljila na spet dodatnih kitajskih prihrankih in presežni ameriški potrošnji. Na to stavimo. Nimamo pa novih pravil, kar zdeva globalne finančne trge, nimamo novega sistema vodenja in upravljanja. Gre za to, da je to teorija nemogoče, model nemogoče. Gospodarstveniki o tem govorijo. Oni so o tem govorili že pred 50 leti, ko so govorili o omenjeni problematiki. Ampak, kot sem že enkrat omenil, gre za tri temeljna geografska področja. To so ZDA, EU in Japonska, ki mislijo, da lahko obvladajo krizo, tako da uporabljajo model izvoznega gospodarstva in da od tega ne odstopajo. To so tri geografska območja, ki ustvarjajo 80 odstotkov globalnega BDP-ja. Vsaka izmed teh držav pa misli, eh, da lahko oblikuje ustrezno eh, strategijo rešitve, tako da stavi na izvoz. Ampak vprašanje je, kdo bo tvoje izdelke oziroma storitve sploh še kupoval. Vprašanje je, kako lahko ponovno uravnotežimo ta pristop in kako lahko obladamo naše gospodarstvo. In ob koncu še tole. Ta teorem nemogoče, ki mislim, da še vedno usmerja eh, svetovno gospodarstvo, je tudi speča lepotica in eh, ta sliši na ime Evropska unija. Zakaj govorim tako? Če ne bi oblikovali nov model vodanja in upravljanja, potem je popolnoma jasno, da G20, G25 ali G30 ne bosta sodelovala in ne bosta ustrezna. Potrebujemo nov model G8, ampak potrebujemo Kitajsko, potem Japonsko, eh, Brazilijo, ZDA in kaj to pomeni v praksi. Ali bo tukaj Evropa del novega sistema vodenja in upravljanja, morda bomo imeli enega člana kot nekakšne združene države Evrope ali pa sploh ne bomo vključeni v ta projekt. Tisti, ki bodo pristojni za vodenje novega modela, pa bodo odgovorni za reformo monetarnega sistema. Če povem drugače, to je nov sistem Bretton Woods. To je nekakšen razširjen sistem svetovne trgovinske organizacije. Pojemno gospodarstvo, kot je Kitajska, ne more kar postati član svetovne trgovinske organizacije, ne da bi prevzela ustreznih obveznosti. Poskrbeti mora za to, da recimo veže svojo valuto na dolar. Upoštevati moramo ta kontekst in kje je tukaj mesto Evropske unije. Meni se zdi, da nimamo ustreznega strateškega okvira, to pogrešam. Nimamo dobrih makroekonomskih politik, če povem drugače. To so ustrezne strukturne reforme, o katerih so govorili vsi govorniki v vodama, seveda. To lahko samo podpišem. Prebuditi moramo trg dela, potem finančen nadzor, strogost, sem tem se strinjam. Ampak eh, vse to nam ne bo pomagalo, če ne bomo imeli ustreznega referenčnega okvira, ki bo del novega modela svetovnega vodanja in upravljanja. To bo finančno in vzdržno ustrezan model, ki bo zagotovil rast. Potrebujemo Maastricht 2 za Evropo. Tako da ne samo deficiti, primankljaji, ampak eh, tudi nadzor. Napredovati moramo tudi, kar zadeva proračun in vlagati moramo v infrastrukturo, tehnologijo, v inovacijo. O tem smo že govorili. To je ena zadeva, potrebujemo pa tudi novo strategijo, kar zadeva Evropsko centralno banko. Tako da ne bo samo uporabila zavoro pri inflaciji, ampak eh, da bo se lahko vprašala, kaj lahko dana vrednost eh, evra. In da Evropska centralna banka ne bo ovirala možnost evropskega gospodarstva, da se okrepi in oživi. Vprašati se moramo, kaj je z inflacijo in rastjo. Potrebujemo dvojen pristop. To je nujno tudi za oblikovanje novih finančnih politik. Mislim, da moramo biti bolj strogi, večje nadzorne ukrepe potrebujemo sistemskega vidika, poleg tega pa moramo vlagati v produktivni sistem. Vprašanje, ki se pri tem zastavlja, je, o čem govorimo na to vrstnih sestankih, ko govorimo o izhodnih strategijah eh, za krizo do leta 2020. Istočasno pa svetovno gospodarstvo stopa na pot nove krize. Kakšno vlogo lahko Evropa pri tem igra? Kako lahko eh, zajezimo to vrsten razvoj dogodkov? kako lahko prispevamo k novem gospodarskem in finančnem okviru. Ja, mislim, da bi morali govoriti največ eh, tri minute, kar verjetno vas bodo danes zvečer kolegi grdo pogledali. Ja, splošno vprašanje o izhodni strategiji, ki ste nam ga zastavili in kot sem že rekla, uh, bomo kasneje govorili o bolj globalnih vidikih, bolj konkretno jutri. Sedaj pa prvi predstavnik Evropskega parlamenta, Jose Manuel, izvoli. A najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Gospod Štark, ki je zagovorniškim odrom, pa tudi gospod eh, Pisani, ki še ni spregovoril, kar nekaj vprašanj bi vam rad zastavil. Kaj mislite o Evropskem monetarnem skladu, o katerem se sedaj veliko govori? Potem strategija 2020. Odstavek lahko beremo, kjer piše, da moramo upoštevati pristojnost in odgovornost finančnega sektorja za krizo. Dobro bi bilo, če bi premislili o ustreznih postopkih in mehanizmih. Tako bi lahko ta sektor prispeval eh, k temu, da bi plačal ceno za krizo, ki jo je ustvaril. To pa ni usklajeno s predlogi sveta oziroma komisije, ki govorijo ravno tako o nadzoru. Evropski parlament eh, je že predlagal ustrezne mehanizme, tako da bi strategija 2020 lahko postala izvedljiva v praksi. Zaprepadan sem, da svet včeraj, ko smo se sestali v okviru trojke, pravi, da temu nasprotuje. Ampak eh, Jutri boste podprli strategijo 2020, tako da bi rad slišal vaš odziv. Gospod Pizani, kratko vprašanje za vas, če mi dovolite. V Štrasburu je špansko predsedstvo govorilo o možnih sankcijah, kar zadeva slabo finančno upravljanje. V strategiji 2020 eh, pa se uporabljajo bolj splošne formulacije, recimo na območju evra. Tukaj ni dodane vrednosti, vse te zadeve že poznamo. Te zadeve je tudi omenil gospod premije. Tu se sprašujem, kaj je dodana vrednost španskega predsedstva? Ali lahko oblikujete vsebinske zadeve bolj konkretno? Te zadeve smo že poznali, recimo v danskem, nizozemskem dokumentu ali pa v dokumentu eh, Britanske zbornice Lordov lahko beremo o teh predlogih, ampak meni se zdi, da španski predlog ni dobri oziroma kar trivialen. Ja, nadaljevala bom in eh, zbrala še nekaj vprašanj v tem krogu. Gospod Angelo Ferruči iz Malte, besedo predajam vam. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Ja, zelo pozorno in potrpežljivo sem prisluhnil prispevkom, kar zadeva Evropski strategiji 2020, ki bo stvarila nova delovna mesta in poskrbela za rast. Ampak eh, Malta je najmanjše gospodarstvo v 27 terici, 25 let nacionalistične eh, vlade in zelo slabi gospodarski kazalci. Smo na 60. mestu, kar zadeva pismenost. In zelo slabi smo, kar zadeva terciarno izobraževanje mislim, da bo to negativno vplivalo na gospodarsko rast. 77 odstotkov poprečnega BDP-ja v primerjavi z evropskim eh, BDP-jem. Enakomerna razporejenost, eh, vse več revščine. 20 odstotkov eh, ljudi živi pod pragom revščine oziroma so ustrezno ogroženi. Namenim samo en sektor, ki negativno vpliva na revščino. Namreč eh, komunalni stroški so vse višji in so najvišji glede na 27 držav članic. Skladno z Eurostatom pa smo priča največjemu porastu na ravni Evropske unije. To je eh, relativna revščina, ki se meri tako, da upoštevaš eh, tiste, ki zaslužijo manj, kot je poprečen dohodek. 21 odstotkov naših otrok je revnih in eh, to negativno vpliva na gospodarstvo. Krtiva stopnja brezposelnosti v naši državi 7,5 odstotkov in eh, to je zelo slabo za majhno gospodarstvo, kot je naše. Zato zastavljam naslednje vprašanje našim govornikom. Ali se vam zdi, da potrebujemo posebno strategijo za rast in delovna mesta za manjše države Evropske unije, kot je denimo Malta? Tukaj imamo konkretne težave in eh, ne moremo uporabiti podobnih ukrepov, kot eh, to velja za velike države članice. Najlepša hvala. Naj pozorim eno zadevo. Tolmači imajo včasih težave, ko govorite tako hitro. Kar nekaj govornikov je še na mojem seznamu, zbrala bom še nekaj vprašanj, potem pa bom dala možnost eh, našim razpravljavcem. Gospa iz Latvije. Eh, Najlepša hvala. Rada bi vam eh, zastavila vprašanje, ampak najprej mi dovolite, da povem naslednje. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Dovolite mi, da se zahvalim Evropski komisiji in eh, tudi eh, parlamentu, ki sta zagotovila podporo Latviji v izjemno težkih gospodarskih časih. Kar pa zadeva stanje danes, kako ga lahko opišemo? 20-20-30, 20-stotno pad eh, BDP-ja, tudi brezposelnost, 20 odstotkov in 30 odstotni upad, eh, kar zadeva plače v javnem sektorju in tudi 30 odstotni upad, kar zadeva malo prodajo. Ampak pozitivno je, da kriza v Evropi oziroma tudi v Latviji nas ni prisilila, da smo odstopili od svojih dolgoročnih načrtov. V Latviji smo stabilizirali finančni sistem, se zdaj pa je napočil čas, da razmišljamo o različnih strategijah za gospodarski razvoj. Potekale so zelo obsežne razprave, upoštevali smo dokument za posvetovanje, ki ga je pripravila Evropska komisija. Posvetovali smo se socialnimi partnerji, z vlado, potekale so tudi parlamentarne razprave. Potem pa smo dosegli sporazum. Rekli smo, da bodo naše nacionalne prednostne naloge naslednje. Makroekonomska finančna stabilnost, izboljšanje poslovnega okolja, potem rast, ki bo temeljila na znanju in eh, vključevanje in udeležba na trgu dela. Istočasno pa mi dovolite, da povdarim, kaj so naši posebni interesi. Poleg socialne kohezije se nam zdi, da je gospodarska kohezija ravno tako zelo pomembna. Kaj imam v mislih s tem? Uh, Podpreti moramo kmetijske gospodarske obrate, kar pomeni, da moramo izboljšati modernizacijo na tem področju. Na ravni Evropske unije pa bi bilo dobro, če bi razmislili o zelo dobrih, enakovrednih konkurenčnih pogojih tudi na področju evropskega kmetijstva. ker včasih eh, so tukaj težave, kar zadeva neposredna plačila. Potem pa dodatne specifične prednostne naloge. Predvsem to velja za tiste države članice Evropske unije, ki zaostajajo v primerjavi z ostalimi državami članicami Evropske unije. Naj tukaj omenim vlogo Evropske kohezijske politike, ki spodbuja rast najbolj zaostalih oziroma revnih območij. Če se to ne bo zgodilo, potem eh, ne bomo dosegli poglavitnega cilja, namreč eh, to je vzdržno gospodarstvo. Poleg tega bomo imeli težave, kar zadeva naše količinske cile. Upoštevati moramo tudi uravnoteženo rast. Kar pa zadeva kakovostne vidike, včasih se nam zdi, da smo ambiciozni se prevečujem, ampak eh, presegli ste eh, čas, ki vam je bil dodeljen, zato prosim, da zaključite. Ja, kar zadeva naše cilje, prilagoditi jih bomo morali, eh, če ne bi ugotovili, ali so li ti cilji izvedljivi ali ne. Bolj realistično bi tudi bilo, če bi vsaka država članica oblikovala količinske prednostne naloge, tako da bi upoštevala dejanski kontekst, v katerem se nahaja. Dobro bi bilo tudi, če bi bolj povdarili vlogo manjših in srednje velikih podjetij. Akt o majhnem gospodarstvu oziroma o majhnih in srednje velikih podjetjih je zelo dobra in ustrezna zadeva. Potem pa vprašanje. Strategija Evropske komisije nam ni najbolj jasna. Kaj je s prednostnimi nalogami strategije 2020? Kako bo leta usklajena z evropskim proračunom in strukturnimi skladi? Sprašujem se kaj bo delež eh, evropskega proračuna, ki ga bomo namenili ravno tej strategiji in eh, katera načela boste pri tem uporabili. Potem pa nekaj priporočil, če mi dovolite. Nam se zdi, da bi pri tej strategiji morali uporabiti različne vire financiranja, ne samo proračun Evropskih skupnosti. Ja, skoraj da šest minut ste že eh, govorili, ampak kar nekaj govornikov je še na mojem eh, seznamu. Tako da vas prosim, da hitro zaključite. Ja, če zaključim, predlagamo, da bi ocenili, kaj je s to eh, sedmo pobudo. To je Evropska platforma na področju revščine. Ali je to nujno ali ne? Če ne bi ustrezno izvedli prvih šest pobud, potem se za revščino že poišče ustrezen odgovor. Potem pa bi želeli možnost usklajevanja na ravni držav članic. In mislim, da je dobro, da imamo ustrezno politiko komuniciranja. Ja, vem, da je res eh, zelo težko, ampak eh, prosim vas, eh, da res upoštevate čas, ki vam je bil odmerjen. Filip Lambert je naslednji. Izvoli. Ja, bom uh, skušal biti discipliniran. Ja, obžalujem dejstvo, da tako svet kot komisija sta se odločila, da nas eh, zapustita. To ni eh, znak spoštovanja. Nacionalni parlamentarci nas obiščajo zelo redko. Kar zadeva strategijo 2020, veliko bi imel povedati, ampak komisarja ni z nami. Kar zadeva produktivnost. Slišali smo, izboljšati moramo produktivnost. O kakšni produktivnosti tukaj govorimo? Ali govorimo o produktivnosti dela? Ker če govorimo o tem, potem to pomeni tudi to, da če želimo, da bi imeli gospodarsko rast, potem moramo pravzaprav izboljšati eh, fizikalno proizvodnjo, veliko bolj kot eh, produktivnost dela, kar pa ni vzdržno. Gospod, eh, star gospod Pizani Feri, kako bi se odzvali? Vi? nam se zdi, da je tukaj nekakšna vrzel v tej enačbi. Potem proračunsko ravnotežje. Potrebujemo zanesljive fiskalne politike, to je popolnoma jasno. Ampak nekoliko sem zaskrbljen. Veliko preveč slišimo o finančni konsolidaciji z vidika odhodkov, veliko manj pa slišimo o prihodkih. Ampak to je pravzaprav povezano s tem, kaj počnemo z našim davčnim sistemom, tako da naša vlada zagotavlja tiste storitve, ki jih mora narediti. Tukaj govorim tudi o ciljih eh, strategije 2020. Sprašujem se, kaj je sedaj z davčnimi sistemi? Kam moramo premakniti to vtež, da bomo zagotovili enakost, kar je politična izjava, potem učinkovitost in tudi prihodke, kar pa država nujno potrebuje, da opravlja svoje storitve. Potem pa ta neravnotežja. Veliko slišimo o težavah, kar zadeva tekoče račune in bilance stanja, ampak rad bi, da razmislite o eni zadevi, kar zadeva zmanjšanje revščine, 16 odstotna revščina na ravni Evropske unije. Mi pa smo tako imenovano napredno gospodarstvo. Kaj se vam zdi? Nam se zdi, da je to neuzdržno neravnoteže. To je negativen pliv našega modela ali pa po drugi strani ali je to tudi gonilna sila krize, oziroma ena izmed gonilnih vidikov sile, kar eh, to je nujno ne samo zaradi altruizma, ampak tudi zaradi gospodarske učinkovitosti. Obladovati moramo revščino zelo resno in kakšen je vaš odziv. In mislim, da sem upošteval tri minute. Najlepša hvala. Zdaj pa bo sledilo nekaj odgovorov, preden pozabimo na vprašanja. Nekaj vprašanj je bilo naslovljenih na vas, gospod Pisani. Ne vem, ali želite na njo odgovoriti sedaj, sicer pa gospod Stark, kot želite. No, naj najprej povem, da sem zelo vesel, da sem danes tukaj in da imam to priložnost uh, sodelovati v vaši razpravi. Najprej naj odgovorim na vaša vprašanja v zvezi s sankcijami in o možnosti uporabe neke vrste sankcij za to, da bi eh, dosegli uresničevanje ciljev strategije za 2020. Moj pogled na sankcije je sledeč. Kot smo videli pri paktu stabilnosti in rasti, je sankcije zelo težko uveljavljati. Razlog za to je, da pravzaprav o sankcijah lahko razmišljamo šele, če uspemo dokazati, da ima vedenje posamezne države negativne učinke ne samo na državo samo, ampak tudi na njene partnerice ali pa na učinkovitost in uspešnost eh, evroobmočja v celoti. To je po mojem mnenju edini pravi razlog, o katerem lahko razmišljamo. Sicer ni verodostojno, da bi na evropski in mednarodni ravni razmišljali o sankcijah. Ampak eh, ne glede na to, kakšen je pravni okvir, gre za vsebinsko vprašanje, kar zadeva nov politični okvir, o katerem zdaj razpravljamo v povezavi s strategijo za 2020. Tukaj gre za prilagoditve v evroobmočju, kjer je podarek na usklajevanju. In mislim, da moramo tukaj najprej razčistiti okvir. Imamo pravni okvir, ki Eh, ne predvideva sankcije, ampak predvideva priporočila. Dejstvo je, da se v preteklosti ta priporočila niso uporabljala za to, da bi določenim vladam povedali, da razvoj dogodkov v njihovih državah eh, vodi v potencijalno neozdržno situacijo in da bo to pripeljalo do težav. Torej, že tista šipkejša eh, pobuda ni bila uspešna. Seveda lahko uporabljamo ta šipkejši instrument, vendar pa mora biti povdarek na tem, da jasno povemo, kakšne so zahteve in da jasno povemo, da eh, določeno vedenje povzroča težave za stabilnost. Tisto, kar bi lahko uporabili in tukaj se navezujem na to, kar je povedala parlamentarka iz Latvije, evropski proračun bi lahko uporabili za to, da bi okrepili zaveze za doseganje določenih ciljev v okviru strategije za 2020. O tem smo že razpravljali v okviru Lizbonske strategije, vendar tega nismo nikdar uresničili. In eh, mislim, da so korenčki na mesto palic verjetno bolj učinkoviti. In pa drugo vprašanje, kar zadeva produktivnost in rast. In eh, ali je produktivnost podlaga za trajnostno rast? Produktivnost je merilo učinkovitosti. Če si učinkovit, je to seveda dobro. Ne moreš obžalovati eh, tega, da si učinkovit. Vprašanje pa je seveda, kaj proizvajaš. Eh, tukaj gre bolj za vprašanje, kaj proizvajaš in kakšen je učinek tega, kar proizvajaš na širšo sliko na vse tisto, kar pa želiš doseči v svojem gospodarstvu. Ne gre za vprašanje, kakšna, torej kako visoka je produktivnost. Mislim, da ni nič narobe s tem, če smo učinkoviti. Eh, lahko nekaj vprašam. Gre za produktivnost delovne sile oziroma produktivnost virov. Mislim, da je ta druga trenutno bolj zaželena kot eh, produktivnost delovne sile. Ja, strinjam se, da je eh, produktivnost delovne sile nekakšen pristranski pogled, ker ne upošteva drugega elementa, namreč koliko virov, koliko kapitala uh, porabiš. In eh, seveda je potrebno ustrezno meriti rezultate. Če eh, gre za neke eh, negativne zonanje stroške, je to potrebno tudi upoštevati. Gre pa za to, kako stvari meriš in ne gre za to, da bi kakorkoli omejevali produktivnost. Gospod Stark. Najlepša hvala, najlepša hvala za vprašanje, ki ste jih naslovili name. Zdi se mi, da je bilo name naslovljenih več vprašanj, kot eh, jih lahko uh, odgovorim. Eh, sploh glede na to, če upoštevam porazdelitev nalog med komisijo, svetom in Evropsko centralno banko, torej poskušal bom to upoštevati. Ampak za začetek naj povem, kar zdiva makroekonomski okvir. Uh, In eh, kar zadeva lekcije, ki se jih moramo naučiti iz zadnje eh, krize, iz najhujše recesije od 30 let prejšnjega stoletja in glede tega, kakšen je prispevek Evrope k mednarodni razpravi o organizaciji svetovnega gospodarstva, o upravljanju svetovnega gospodarstva v prihodnje. Načeloma mislim, da imamo strategijo, ki bi morala delovati dobro In po mojem mnenju, na, splošno rečeno, tudi je dobro delovala. Naše makroekonomske politike so, eh, imajo svojo srednjeročno um, usmeritev, eh, kar nam daje manevrski prostor tudi za diskrecijske ukrepe, če pride do eh, preseškov. Eh, tega pač ni bilo in zato tudi že samo izhodišče eh, v, pri večini držav ni bilo najboljše. Uh, Torej, nasplošno moram reči, da zato, da bi se izognili prevelikim nihanjem v prihodnje, moramo to bolj povdarjati tudi na mednarodnih forumih. Imamo pristop in ta pristop lahko deluje. Vemo, da se kriza ni začela v Evropi, začela se je eh, drugod, ampak vplivala je tudi na nas in to resno eh, je vplivala na nas ko gre za razvoj globalne strategije, eh, da bi se izognili oziroma zmanjšali tveganje za to vrstna velika eh, nihanja. Eh, torej tukaj je ključno, da se ne odzivamo na zelo kratkoročne spremembe in eh, to je zelo pomembna točka. Mimo grede, zame in za Evropsko centralno banko, nizka inflacija oziroma eh, stabilnost cen predstavlja predpogoj za vzdržno rast in želili bi si bolj vzdržne in uravnovešene rasti po vsem svetu. Potem drugič, kar zadeva Evropski monetarni sklad, to sem že javno komentiral, tudi predsednik Evropske centralne banke je podal javni komentar v zvezi z idejo Evropskega denarnega eh, sklada. Eh, sam sem komentiral samo en element, Eh, in to v trenutku, ko nisem poznal drugih elementov, ki jih je kasneje predstavil nemški finančni minister. Eh, zdaj ta predlog vsebuje številne elemente, ki jih je potrebno podrobno preučiti. Gre za nadzor, gre za sankcije, gre za možnost finančne pomoči, kar predstavlja zadnjo eh, možnost. Ampak tukaj so vključeni tudi drugi elementi, naprimer možnost neplačevanja eh, in pa tudi možnost izstopa iz Evropske unije. Torej vse skupaj je zelo daljnosežno in potrebno je stvari pogledati eh, v širšem kontekstu. Torej, kar nekaj elementov je tukaj, jih je potrebno bolj podrobno preučiti, vključno z vprašanjem, ki je že bilo eh, zastavljeno, namreč ali eh, bo zaradi teh idej potrebno spremeniti pogodbe. Kar zadeva strategijo za leto 2020, mislim, da je pomembno, kot je že bilo rečeno, da okrepimo produktivnost. Eh, kaj torej imamo v mislih, ko govorimo o produktivnosti? Uh, ta strategija je usmerjena v eh, rezultate. Torej, gre za to, da šteje tisto, kar pride na koncu gospodarskega procesa. In eh, kar zadeva produktivnost, sta pomembna tako produktivnost delovne sile kot eh, skupna produktivnost. In kot je že bilo rečeno, gre za vprašanje, kako merimo učinkovitost gospodarstva. Torej, iz, končni izid, rezultat gospodarskega procesa šteje in po mojem osebnem mnenju tu ne more biti cilj, ki je samem v sebi namen ali pa nek eh, cilj, ki ga številčno opredelimo. Potem tretjič, kar zadeva proračuna in prevelik poudarek na strani izdatkov in premajhen poudarek na strani prihodkov. E, to je za me zelo pomembna točka. Ko gre za vprašanje prihodkov, ki jih mora država oziroma vlada imeti, zato da lahko uresničuje vse svoje naloge. Mislim, da je izhodišče to, da razmišljamo o nalogah, Eh, to je vse tisto, kar vlade počnejo ali vse, kar se dogaja v javnem sektorju, dejansko je naloga vlade. Eh, glede na to, da je eh, primankljaj v večini držav 7 odstotkov ali več, In pri ravni znionalnega dolga, pri 80 ali 90 odstotkih, mislim, da ni možnosti, da bi eh, da ne bi zmanjševali izhod, eh, izdatkov in da si ne bi prizadevali za eh, uravnovešanje prihodkov in izdatkov, ampak eh, vprašanje, ki je bilo zastavljeno strani občinstva, torej odkud naj bi prišla rast in kaj to pomeni za zasebno porabo. V številnih državah so bili posredni davki bistveno uh, povečani v zadnjih desetih letih. Uh, s to vrstnim povišanjem so eh, vlade povečale kupno moč zasebnih gospodinstv. Torej, upoštevati moramo oboje, tako prihodke kot izdatke. Vendar pa, če, uh, govorimo o tem, da ohranjamo stvari, kakršne so in če eh, ohra, torej domnevamo, da vlad, naloge vlad ostanejo take, kot so, mislim, da je tukaj nekaj prostora za kritiko. Kar zadeva sankcije, eh, res je, da sankcije niso delovale. Eh, bile so neuspešne sploh leta 2003 in posledično je prišlo do spremembe oziroma reforme pakta stabilnosti in rasti. Zato, da bi okrepili fiskalna pravila po eni strani in da bi izboljšali uresničevanje pravil, potrebujemo nov postopek. Nov postopek, ki ne pomeni spremembe pogodb, ampak eh, predvsem eh, mora priti do spremembe razmišljanja ministrov, sploh pri eh, vodilih. Torej, ponavadi potencijalni grešniki ne uvajajo sankcij proti grešnikom. Zato je potrebno bolj podrobno preučiti, kakšne so možnosti za spremembe, zato da bi zagotovili, da bodo fiskalna pravila, ki jih imamo, uh, da bi bila bolj učinkovita in veseli moramo biti, da imamo ta pravila. Mednarodne institucije hvalijo Evropsko unijo ravno zato, ker uh, ima ta uh, fiskalni okvir, ta fiskalna pravila, ravno zato, ker to omogoča uh, nek. Uh, usklajen uh, izhod iz uh, spodbujevalnih ukrepov, ki jih trenutno imamo v evroobmočju. Hvala. Right. Uh, uh, I, I Dobro, najlepša hvala. Uh, moram reči, da mi je bilo vnaprej povedano, da mora gospod Stark oditi ob uh, 17. ampak mislim, da je zelo vestno do sedaj spremljal vaše vprašanje in vaše predloge. Še naprej pa si lahko seveda izmenjujemo mnenja in prihajamo do zaključkov. Naslednji na mojem seznamu je gospod Kušalas iz Grče. Najlepša hvala, gospa predsednica. Komisar je povedal, da je Grčija sprejela vse ukrepe, ki so ji bili priporočeni, zato da bi se uspešno lotila svojega proračunskega primankljaja. Vendar pa, eh, kot veste, se napad špekulantov nadaljuje. To ni napad samo na Grčijo, ampak napad na celotno evroobmočje in tudi na sam evro. Tisto, kar želim vprašati, je, ali je bila sprejeta kakšna odločitev glede tega, kako bi se lahko zoprstavili špekulantom in kako bi lahko okrepili evroobmoče, ne samo zdaj, ampak tudi v prihodnje, kako bi torej lahko evro zaščitili pred nadaljnimi napadi. Drugo vprašanje. Glede na to, da. da je gospodarski cikl ob izhodu iz krize drugačen od države do države, ali bo prišlo do kakšnih prilagoditev kriterijev, ki so predvideni, kar zadeva jamstva za posamezne države v skladu s paktom stabilnosti. Ali mislite, da v kriznih časih, eh, kot smo jim priča sedaj, bi morali prepovedati nakup eh, CTS, če, drž, če države nimajo ustreznih obveznic. Kriza, ki jo doživljamo, je povzročila velike težave pri zaposlovanju in veliko izgubo delovnih mest. Ali mislite, da bi vse ta razvoj, o katerem govorimo, moral moralo spremljati tudi ustvarjanje novih delovnih mest in zaščita delovnih mest, ki jih imamo in če da, potem kako lahko pride do povezave med rastjo in zaposlovanjem. Najlepša hvala, gospod Stark. Se želite odzvati na vprašanje v zvezi z špekulacijami in s CDS? Ja, zelo na kratko. Uh, lahko potrdim, da je grška vlada, kar zadeva leto 2010, sprejela ustrezne ukrepe, zdaj pa gre seveda za uresničevanje teh ukrepov. In upravni uh, odbor Evropske centralne banke je dobil zelo dober vtis glede odločnosti uh, grške vlade in vsi, vključno z grško vlado, vemo, da je to pravzaprav izhodišče. Kot sem povedal, drža, v uvodu bo v nekaterih državah proces konsolidacije trajal kar dolgo. Potrebno bo eh, torej, eh, nek eh, trajnostni način zmanjšati primankljaj. Kar pa zadeva CDS, o tem vprašanju je potrebno razpravljati in se o njem tudi že razpravlja na politični ravni obstaja vedno več negotovosti glede uporabe CDS in prihaja do razmisleka o tem, kaj storiti, ali je prepoved nakupa eh, ustrezna rešitev. Ne vem, ampak v vsakem primeru je potrebna večja preglednost in pa eh, potrebne so izboljšave tržne infrastrukture. Eh, to, pa da se vse krivi, eh, torej da so za vse krivi eh, špekulanti, eh, ne vem, do špekulacij nedvomno prihaja, vendar stvari niso tako enostavne. Največ, kar lahko naredimo in kar moramo narediti v boju proti špekulacijam, je, da se vrnemo k verodostojnim politikam. In grška vlada in grški parlament sta se odločila prav za to pot. Najlepša hvala. Eh, lahko povem eh, tudi grškemu eh, poslancu, da smo ravno danes imeli javno predstavitev v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti in eh, z nami so bili tudi predstavniki ameriških pristojnih organov in glede vprašanja prepovedi čistih eh, zamenjav neplačil posojil, eh, torej, oziroma credit default swaps, eh, so povedali, torej rečeno je bilo, da je zelo težko opredeliti, kdaj gre natančno za to in da se zelo zauzema za to, da bi nadzorniki tukaj lahko uvedli določene omejitve. Gre pa za delo, ki je še v teku in mislim, da bomo v prihodnje dobili določene predloge, pa tudi odbor Ekon pripravlja poročilo. Uh, ravno tako pa pričakujemo tudi uh, sporočilo komisije v zvezi s tem. Eh, torej, ne vem, če vsi tako mislimo, ampak to se je dogajalo danes do povdne. Naslednji na seznamu je gospod Gerhard Šik iz Nemčije. Ja, Najlepša hvala. Če si ogledamo strategijo za leto 2020, se lahko samo čudimo, eh, kako samo umevno po velikem neuspehu eh, nadaljujemo v isti smeri. Moja izkušnja iz praktičnega življenja kažejo, da če zaideš v slepo ulico, moraš najprej obrniti, preden lahko spet pospešiš. In občutek imam, da ta proces razmišljanja o tem, eh, zakaj. Eh, Ni prišlo do rasti, ki je bila predvidena že v prejšnji strategiji, da je potrebno ta razmislek poglobiti. E, imamo modele razvoja, ki v veliki meri temeljina za zadolževanju in to eh, velja eh, tako za države, kot tudi za eh, zasebni sektor. Po drugi strani pa so tu države, ki imajo izvozne preseške in ki so ravno zaradi izvoznih preseškov eh, imeli eh, dobiček od tega, da se druge države zadolžujejo. In eh, če vzamemo Nemčijo, naj povem, da tretjina naših izvoznih preseškov eh, gre v države, ki jih prijazno eh, označujemo z akronimom PIGS in da bi bil sicer naš eh, bruto nacionalni proizvod precej nižji. In mislim, da je zdaj potrebno uh, ubrati drugo pot za gospodarski razvoj v Evropi. Morda bi morali ponovno odkopati nekaj starih idej. Uh, eh, naprimer, v Nemčiji imamo nek stari zakon, ki si prizadeva za uh, tudi, tudi uvozno-izvozno uravnovešenost. In uh, morda bi na ta način, da bi eh, izbrali drugo pot, išli tudi iz eh, slepe ulice, kar zadeva eh, socialni razvoj in ekologijo in na ta način dosegli koristi v širšem smislu. In pa drugič, kar zdiva to, kar je povedala predstavnica sveta v zvezi z upravljanjem, mislim, da moramo to vzeti zelo resno, kaj ti e, to, da lezbonska strategija ni bila uspešna, ima verjetno e, nekaj opraviti tudi s tem, da instrumenti, kako naj bi to dosegli, niso bili opredeljeni. In pa še zadnja točka. E, pot potrebno se je vprašati, ali strukture in mehanizmi, ki jih imamo, vodijo v dosledno politiko in ali naš eh, potencijalni evropski denarni eh, sklad eh, vodi v tisto, kar poskušamo doseči s paktom rasti in stabilnosti. In kar zadeva izstop iz. iz spodbud in kar zdeva to, da kritizirajo določene države in uh, se jim očita, da bi morali v teh časih bolj vrčevati, potem se je potrebno vprašati, uh, kje je tukaj doslednost v naši politiki. Um, uh, Najlepša hvala, zdaj pa Sven Gigald. Well, my, my colleague, uh, Eh, kolega Gerčik je že povedal del tistega, kar sem sam nameraval povedati, zato sem lahko nekoliko krajši. Moram reči, da sem milo rečeno nekoliko presenečen nad pomankanjem eh, evropskih vrednot in duha v tem, kar sem danes tukaj slišal. Ne samo, da dveh ključnih govornikov ni več tukaj, tudi če preberem današnje sklepe sveta v zvezi z Evropa 2020. In eh, če vidim, da vloga Evropskega parlamenta sploh ni omenjena, kljub temu, da ima Evropski parlament po 121. členu Lizbonske strategije eh, več pristojnosti pri gospodarski politiki, torej spričal vsega tega sem več kot zgolj presenečen. Drugič, mislim, da če ponovno pogledamo pogodbo in eh, temeljne cilje Evropske unije. In če to primerjamo s strategijo za leto 2020, tukaj vidimo velike razlike. Govorimo o zmanjševanju neenakosti in o eh, socialnem tržnem gospodarstvu, ki temelji na trajnostnem razvoju in zmanjševanju razlik. Ampak strategija za leto 2020, kot je bila predstavljena, in če pogledamo kazalnike, ki so predlagani, eh, tukaj se uh, trajnost, uh, eh, trajnost in razvoj uh, pogosto uh, zreducira samo na nek pridevnik, namesto da bi dejansko govorili o potrebah celotnega planeta. Ni govora o tem, da zmanjševanje emisij za 20 odstotkov ni dovolj za to, da bi učinkovito omejili podnebne spremembe. In če ne bomo resno imeli cilja zmanjševanja emisij in učinkovite rabe virov, potem eh, ta tako zaželena rast, ki jo eh, tako retorično opisujemo, torej če eh, želimo to jemati eh, resno, eh, si ne moramo privoščiti, da smo ujeti v slepi ulici, kjer eh, vedno bolj tratimo vire in potručamo visoke stroške za okolje. Torej, eh, ta strategija ima veliko omejitev, ki govorniki smo niso omenili. Tega ne razumem. To ni v duhu pogod, ni v duhu solidarnosti, ni v duhu evropskih vrednot. In še zadnje, kar želim povedati, Kdo je tisti, ki bo nosil stroške prilagajanja zaradi razlik oziroma neravnovesja, ki je zdaj tako očitno? Eh, kolikor sam razumem eh, mednarodno ekonomijo in kolikor razumem evropske vrednote, vključno s solidarnostjo, eh, Stroškov prilagajanja ne morejo nositi samo tiste države, ki imajo primankljaj. Gospod Ren je jasno povedal, da bodo te stroške nosile države s primankljajem, nič pa ni bilo rečenega o državah s preseškom, ampak eh, vedno sta potrebna dva za uh, vsak ples. Uh, in uh, drugi partner mora nositi del stroškov. Če se to ne bo zgodilo, bo Evropska unija zašla v velike težave, kajti uh, če bodo države s primankljaji morali nositi vse te stroške, se bo to izkazalo za gospodarsko in tudi sicer neuzdržno. In mislim, da se ne zavedamo resne nevarnosti, da bo prišlo do propada integracijskega procesa zaradi gospodarskega razvoja. Mislim, da se moramo vrniti na gospodarske vrednote, na evropske vrednote, kot so zapisane v pogodbi stretching his stay here as long as possible. You want to deal with two to tango. Ja, govorili ste, da sta potrebna dva za ples, eh, tako da bi mogoče se lahko odzvali na ta dva zadnja komentarja. Ja, v zvezi s temi vprašanji, po mojem mnenju. Lizbonska strategija še ni dokončana cilji so osredotočeni in Lizbonska strategija je dala svoje rezultate, ampak kriza je uničila te rezultate. To je lahko rečemo. Kriza je uničila rezultate Lizbonske strategije. Torej, rezultat Lizbonske strategije pa med drugim tudi ni bila trajnostna rast. Zdaj v strategiji Evropa 2020 se bolj osredotočamo na manjše število ciljev in ne toliko na širok razpon ciljev. To je pomembno. Gospod Čik, mislim, da to ni gospodarska slepa ulica. Ko govorimo o neravnovesih v evroobmočju, ja, vemo, da nekje prihaja do primankljajev, nekje do preseškov vendar pa tiste države, ki proizvaja večje dolgove, omogočajo več presežka v državah, kjer do njega prihaja. To se dogaja v evroobmočju, pa tudi na globalni ravni. Kar nekaj držav je živelo preko svojih zmožnosti dlje časa. In en konkreten primer v evroobmočju za rastjo BDP-ja, ki ni dosegla 4 odstotkov. In v javnem sektorju so se plače močno dvignile, tudi v zasebnem sektorju. Torej, ta rast plač je bila bistveno večja kot produktivnost in vse to je pripeljalo do manjše konkurenčnosti. Poprečje, ki je bilo doseženo v državah s presežkom in v državah v primankljaju, no zdaj je vprašanje, kakšne ukrepe naj uvedemo v obeh državah. Treba se je prilagoditi. V nekaterih državah so to že naredili, stroški prilagajanja pa zdaj so večji v državah s primankljajem. Če ne bodo spremenili svojih politik, bodo naleteli na velike ovire. Zato se morajo prilagoditi. Obstaja potreba po prestrukturiranju in po spremembi politik. In to je naredila Irska in to še počne. In Irska je sprejela zelo drzne ukrepe. Enako pa zdaj velja za Grčijo. Prilagajanje mora potekati zlasti v državah s primankljajem. Ko govorimo o modelu rasti iz preteklosti, se moramo vprašati, ali ga vodijo tržne potrebe ali politike in ali lahko model iz preteklosti uporabimo tudi v prihodnje, ali gre za strategijo, ki je usmerjena v izvoz, ki vozi, vodi k večji rasti, ali je pa to decentraliziran proces. No in če je to decentraliziran proces, to pomeni, da ste konkurenčni v Evropi in globalno in da je treba sprijeti drugačne ukrepe, ki bodo pripeljali do drugačnih rezultatov. Gospod Pisani, izvolite. Na isto temo bi se želel oglasiti, ker se mi zdi to pomembno. Vedeti moramo, da nimamo okvira za odločanje o vprašanjih plačilne bilance. Tukaj gre za drugačen problem kot pri proračunskem vprašanju. Pri proračunu lahko rečemo, da je presežek boljši od primankljaja. Pri tekočem računu pa gre bolj za prihranke, ki gredo iz ene regije EU v neko drugo regijo Evropske unije in težko imamo neko normativno sodbo glede tega, ali je nekaj dobro ali slabo. Prihranki, ki potujejo iz bogate države Evropske unije v nove države članice, no, lahko smo samo veseli, da je do tega prišlo. To je bolje, kot da bi videli, da gredo prihranki iz Kitajske v ZDA. V razvoju gre za to, da morajo prihranki potovati iz bogatih v revne države. Zato gre pri konvergenci. Pri fiskalnem primankljaju pa so stvari nekoliko drugačne. Tradicionalno razmišljanje o političnih ciljih kaže, da če obravnavate fiskalni primankljaj, če zagotovite, da nimate prevelikega primankljaja, potem drugi viri nestabilnosti se uredijo sami po sebi. Ampak zdajšnja kriza je pokazala, da ni tako. Vir nestabilnosti ne prihaja nujno samo iz fiskalne nediscipline. Samo pogledajte Grčijo, pa pogledajte tudi Španijo in kaj se je zgodilo fin s finančno krizo nasplošno. Torej, iz tega moramo potegniti lekcije in spremeniti politične okvire v tem pogledu. V prihodnje, prihodnih mesecih in letih se bomo še kar nekaj ukvarjali s tem. Če sem bolj konkreten, glede vprašanja tega, da sta potrebna dva za ples in da se lahko države s primankljajem obrnejo na Nemčijo in rečejo, zakaj pa imate vi presežek. No, spontana prilagoditev bi bila asimetrična. Države s primankljajem danes že prilagajajo svoje ukrepe, ampak problem pri tem procesu je, da to ošibi popraševanje na splošno. To pa prispeva dodatno tveganje k scenariju za rast svetovnem gospodarstvu vidimo, da je Evropska unija regija, kjer je oživitev in rast še najšipkejša. In to je razlog za skrb. In ne moremo reči Nemčiji, vi imate presežek, mi imamo pa problem, torej naredite nekaj v zvezi s tem. Presežek je odraz eh, zasebnega obnašanja, želje, po tem, da se vrčuje in obstaja razlika med nemškim presežkom in kitajskim presežkom, naprimer. Na kitajskem prihaja do občutnih izkrivljanj, naprimer pri usmerjanju verov v trgovinske sektorje, izkrivljanja pri menjalnem tečaju, pri konkurenčnosti, kar pomeni, da lahko izsledimo odkot prihaja ta presežek in lahko rečemo, izkrivljanja je treba obravnavati. Ampak v Nemčiji ni tako. Nekaj izkrivljanj verjetno je, ampak če so, jih je treba obravnavati. Verjetno je to povezano tudi s plačami in diferencijacijo med plačami. To pa prispeva tudi k dejstvu, da smo videli spremembe v interna, interni distribuciji prihodka. To pa vpliva tudi na premahen razvoj storitvenega sektorja. Vse to so simptomi nekih globih vprašanj, ki jih je treba obravnavati. To niso problemi same po sebi. Pri fiskalnem primankljaju je prav to tisti problem, ki ga moramo obravnavati pri oblikovanju fiskalnega okvirja. Kot je rekel Uli Ren, pravno podlago že imamo, ampak zdaj moramo zgraditi še intelektualno bazo za vse to. V zvezi s strategijo Evropa 2020, ali je realna ali ne, oziroma ali je Lizbonska strategija prinesla rezultate ali ne. Diagnoza Lizbonske strategije je bila deloma pravilna in se je pokazala za tako v zadnjih desetih letih. Problem je bil v stopni zaposlovanja in težave so se pokazale pri inovacijah. To je bila delna ocena, vendar je bila ta pravilna. V zadnjih desetih letih smo lahko prišli do te ocene, ampak nekaj elementov manjka, naprimer izobraževanje. Preveč smo se osredotočili na raziskave in razvoj, ne dovolj na človeški kapital. Inovacijski okvir je bil nekoliko naiven, saj se je osredotočal predvsem na določene tehnologije in ne na širšo agendo digitalnega gospodarstva. Nekje je bilo to vključeno, nekje spet ne, ni pa bilo ustrezno zajeto. Zanimala pa je tudi, oziroma nekaj elementov pa je tudi manjkalo. Finance, naprimer. V razpravah o strategiji za rast premalo govorimo o financah. Gre za kompenzacijo med prispevki in rastjo. To, o tem bi morali več govoriti. Tudi javne finance niso bile predmet razprav, zdaj postajajo osrednjega pomena in tukaj mislim, da se strinjamo, da dejstvo, da to prilagajanje mora potekati v skoraj vseh državah in vloga javnih financ za rast se zdaj priznava zmanjšati treba porabo, povečati davke, ampak treba se vprašati, katere davke je treba povečati in katero porabo naj se zmanjša. Ne gre torej toliko za to, ali se moramo vrniti na trajnostno rast in na zmanjšanje primankljaja. Vprašanje je, kako bomo to naredili. In še beseda o upravljanju. Dobro je, da se osredotočamo na konkretne stvari. Instrumenti pa ostajajo šipki. Problem upravljanja ali governance v Lizbonski strategiji ni bil razrešen in tudi ni razrešen v sedanjem predlogu. To pa so močni instrumenti in zato mislim, da jih je treba upoštevati. Še deset govornikov je na mojem seznamu in prednost bom dala poslancem iz nacionalnih parlamentov. Najprej torej vi, potem pa še člani odbora Ekon. Na voljo ima vsak dve do tri minuti. Najprej en kalmari iz Finske. Hvala, gospa predsedujoča. Finska podpira strategijo Evropa 2020, ampak skrbi nas, da ne bo uspešna. Če ne bomo dali zavezujočih nalog in zavezujočih mejnikov na poti do leta 2020. Sama produktivnost bo bolj pomembna kot kdajkoli prej. Zato si moramo zagotoviti merljive cilje za produktivnost. Ne moramo žrtvovati okolja na račun produktivnosti, ko gre za poskus biti konkurenčen kitajskim. Zakonodaja po vsem svetu bo pomembna. Vsi vemo, kaj se dogaja na borzah zaradi Mifida. In tudi vemo, kaj se dogaja na drugih eh, področjih izven borz. Korisno bi bilo tudi, Če bi na mednarodni ravni razvili davek o mednarodnih finančnih transakcijah, to bi bil lahko način, kako bi trgovce prisilili, da prispevajo nekaj k stroškom javnega sektorja. Zdaj pa gospod Skinari, Finska. Mrs. Chairman, uh, I would like uh, first thank you, thank you this, uh, this uh, Gospa predsedujoča, najprej hvala za organizacijo tega sestanka. In hvala, da imamo tudi finščino omogočeno tukaj. Zato bom preklopil na finščino. Hvala lepa. Še enkrat, še enkrat. Usoda evra je nekaj, kar me zelo zanima. Žal je moral predstavnik ECB-ja oditi. In govoril je tudi o Evropskem denarnem skladu. Kar nekaj držav je dalo svoje upanje Evropskemu denarnemu skladu. Kar pa zadeva regulativo in zakonodajo, menim, da če imamo mednarodne banke, ki so prisotne v Evropi in Evropske banke prisotne posod po svetu, to v bistvu niti ni pomembno. Ni pomembno, kaj mi počnemo, če ne počnejo tega tudi druge po svetu. Na finskem smo bili priča krizi v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ampak sami smo morali kriti stroške. No, za zaključek namenim še sestanek v Kebenhavnu. Žal do dogovora ni prišlo in Sarkozy je sicer ob 12. rekel, da bo sklenjen dogovor. Ne vem pa, kako želi Evropska unija razviti sodelovanje z državami v razvoju. Ampak žal, žal na Evropsko unijo številni gledajo kot na nekoga, ki lahko ponudi vse odgovore. Ali moramo gledati na, samo na gospodarske indikatorje in kazalnike ali tudi na kazalnike, ki govorijo o športu, kulturi in zdravju in podobno. No, glede zadnjega dela lahko rečem, da bo Evropski parlament pripravil poročilo o BDP-ju in še več. Naslednji govornik na mojem seznamu je gospod iz Avstrije vorsitzende meine sehr geehrten damen und herren ich werde keine frage ja ne bom zastavljal vprašanj zato ker nas je večina tistih ki ne bi postregli za odgovori že odšla. Prihodnosti vas prosim, da ste pozorni. Namreč, če pridejo nacionalni poslanci vseh držav članic Evropske unije, potem bi bilo dobro, da imamo več časa na voljo mi kot referenti. Ampak, ker zadeva našo krajšo razpravo, podal bom nekaj uvodnih točk, ne bom pa zastavil vprašanj. Vsi menimo, da leto 2010 bo ključno leto. Če nam ne uspe, če ne bomo zagotovili politiko trajnostne in vzdržne rasti, potem se bomo soočali eh, z veliko grožnjo. Evropa bo na kakšnem sendviču med dinamiko iz Azije na eni in ZDA na drugi. Strategija 2020. Ja, tukaj se pridružujem tistim, ki ste govorili pred menoj in ste rekli, da kar zadeva formulacijo, se tukaj tudi spomnimo na lisbonsko strategijo, ampak tukaj bi nasprotoval nekaterim. Prelahko bi odnesli, če bi rekli, da Lisbonska strategija ni uspela zato, ker je prišlo do gospodarske in finančne krize. Pogledati se moramo poročila o napredku Evropske komisije. Primerjati se moramo tudi s poročili tako imenovane organizacije Business Europe, ki je nekje vmes. Evropska komisija podaja zelo pozitivne ocene, gospodarsko združenje Business Europe pa je veliko bolj kritično s tem zvezi. Uh, prišlo je do številnih pomankljivosti Lizbonske strategije in veliko smo se že naučili. Slepili bi se, če bi rekli, da je potekalo vse zelo dobro. Dve pomankljivosti imamo tukaj. Tudi šefi vlad in držav so govorili zelo briljantno in dobro o retoriki, ampak ker steva izvajanje nismo bili zelo uspešni. Pri gospodarstvu pa je uspešen tisti, ki je uspešen pri izvajanju te strategije in tukaj retorika ne pomaga zelo veliko. Tako da, če ne bi oblikovali uh, skupne cilje, seveda strategija in papiri z vidika 2020 vse lepo in prav, ampak potrebova, potrebovali bomo preverljive kazalnike, potrebujemo stalen proces spremljanja. Če pa bomo rekli, eh, sankcije so realno politično nemogoče, če bomo potem trdili, da eh, določeni vidiki niso ustrezni, potem potrebujemo res eh, zelo dober, inteligenten koncept, če se to ne upošteva. Drugače pa se bojim, da bo ta strategija doživela isto usodo, kot jo je že doživela Lisbonska strategija. Če naj povzamem. Potrebujemo manj ciljev, ki naj bi bili preverljivi, potrebujemo sistem spremljanja, da bomo preverjali zadeve in veliko bolje bi bilo, kot če imamo celo kupico eh, ciljev, ki jih pa ne bomo mogli izvesti, recimo. Pet ciljev bomo menili, stabilizacija finančnih trgov, potem strukturne reforme, proračunski okvir, reforma notranje trga, potem o, eh, eh, določeno izobraževanje, raziskave, razvoj in priseljevanje. In o, če bi dosegli teh pet ciljev, bi bili že na dobri poti. Um, hvala lepa. Predvsej dolgi ste bili. Zdaj pa še gospod Standov iz Astrije. Najlepša hvala. Sebinsko se bom pridružil svojemu avstrijskemu kolegu, ampak rad bi vseeno zastavil eh, dva vprašanja za tiste, ki ste za govorniškem odrom za vidika naše avstrijske politike. Imamo kar nekaj srednje velikih podjetij in to je zelo pomembno, kar predstavlja 66 odstotkov tistih, ki so zaposleni v našem gospodarstvu. Mislim, da je to podobno tudi, kar zadeva ostale evropske države. Namreč oni so najbolj zanesljiv stebr ta sektor gospodarstva v obdobju 2008-2009 in kar zdeva zaposlovanje, so imeli določen uspeh. Ravno zato nikakor ne morem razumeti, zakaj potrebujemo pravila za ta sektor gospodarstva. Tukaj obstaja zelo eh, dober predpis, potrebujemo eh, določene predpise eh, za gospodarstvo. Eh, skupinske izjeme in eh, mislim, da bi bilo zelo dobro, eh, če bi kar zadeva storitveni sektor, komisija poskrbela za ta okvir in da bi poskrbeli za to, da se ta režim uvede. Tako bi majhna in srednja velika podjetja ponovno imeli možnost, da bi se povezala za industrijo. In tako bi pravzaprav odgovorili na potrebne izzive malih in srednje velikih podjetij. Lahko povem, da je to res eh, velik problem, eh, kar zadeva naš sektor. Najlepša hvala. Ups, thank you very much. Uh, Mr. Botis from Romania. Gospod Botis iz Romunije. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Hvala, gospod predsedujoča. Gospe in gospodje. strategije in programi in vsa ta vprašanja. O vsem tem govorimo, ampak govoriti moramo tudi o številkah, o stopnje brezposelnosti, ki je više od 9 odstotkov v Evropski uniji. 23 milijonov ljudi je brezposelnih. Stopnja brezposelnosti, cilji zaposlovanja niso bili doseženi v nekaterih državah. Prav tako tudi konvergenčnih kriterijev niso ustrezno merili v vseh državah. Brezposelnost bi želel omeniti. 25 odstotna brezposelnost vlada pri mladih, mlajših od 25 let. Zanima me, kakšni so cilji strategije Evropa 2020 v zvezi s tem segmentom prebivalstva. Kako lahko najdemo rešitve za vključevanje mladih ljudi na trg dela? Ta stopnja brezposobnosti je za nas pomembna prav zato, ker smo priča starajočemu se prebivalstvu v Evropi in zato imajo mladi na trgu dela manj priložnosti. Torej, kakšni so cilji strategije Evropa 2020 za mlade, mlajše od 25 let? Hvala. Okay. Hvala lepa. Ja, zdaj pa gremo lahko naprej na seznam poslancev, ki se želijo oglasiti. Najprej gospod Edward Sekluna. Hvala, gospod predsedujoče. Vesel sem, da nekaj mojih kolegov in tudi poslanci iz nacionalnih parlamentov postajajo vedno bolj kritični do nekaterih ustaljenih fraz in oznak. Saj tisto, kar je za njimi, ni več prepričljivo. Tukaj govorimo o pokrizni strategiji za rast in delovna mesta. Kot da bi imeli nek model, ki ga lahko vzamemo iz neke knjige, ampak vemo, da nečesa takega ni. Tudi pristop z dvema elementoma je bil omenjen, ampak ne vemo, kako bosta ta dva elementa med seboj sodelovala in se dopolnjevala. Če želimo skupaj iti na pot do leta 2020, moramo vedeti, da v tem trenutku govorimo samo o eni besedi in sicer o dolgu. To je kot jadrnica v neki tekmi. Potrebujemo strategijo, taktiko, instrumente, človeške vire, tehnologijo. Vemo pa, da je jadrnica poškodovana, ima veliko luknjo, ki jo je treba zamašiti, preden gremo na tekmo. In čas, ki ga porabimo za popravilo, je dobro porabljen čas glede srednjeročnih ciljev in takojšnjih ciljev, tudi o teh moramo govoriti. Ampak evropski državljani ne ločujejo med kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji. Njihove misli zaposlujejo predvsem problemi in tekoča vprašanja. In preden se lotimo ciljev agende in strategije Evropa 2020, moramo vedeti, da mora biti naš pristop optimističen, ampak trezen. Ani podimata, aha, ni je več. Dobro, naslednja, naslednji je Oli Schmidt. Thank you, madam chair. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je to dobra priložnost za izmenjavo mnen, ne samo s panelisti, ampak tudi z drugimi kolegi. Sam sem poslanec iz Švedske in liberalec, tako da Zdaj imate o meni nekaj več potrošniških informacij. Pred 20 leti je bila Evropa razdeljena, pred 15 leti smo bili priča vojni na Balkanu. Ali mislite, da nam ni zdaj boljše? Saj mislim, da ja. Jaz mislim, da ja. V 30 letih prejšnjega stoletja smo imeli krizo, ki se je zaključila s protekcionizmom. Ta protekcionizem je bil večinoma izuzet iz te krize, kar pomeni, da ne, ni treba gledati samo v črno luknjo in reči vse je nemogoče in ne moremo narediti nič v zvezi s tem. Seveda pa ne smemo biti preveč optimistični, pa tudi ne preveč pesimistični. Pesimizem pa je v porastu in tega imamo dovolj. Pa še pripomba grškemu, grškim kolegom. Mislim, da vas vsi v tej dvorani podpiramo. Vemo, da ste v težki situaciji in vemo, kakšne ukrepe izvajate. V 90-ih letih smo bili pri nas uh, priča podobni situaciji. Ob, obresne mere so bile 500 odstotne, celo 2000 odstotne. Tudi pri nas so, smo imeli špekulante tudi George Soros je bil špekulant in iz tega veliko pridobil. Ampak mislim, da ne smemo ubiti tistega, ki prinaša slabe novice. Skratka, ne smemo se osredotočati na špekulacije preveč. To je precej zlorabljena beseda. Tako da vam lahko zaželim samo vso srečo. Gosp Pa predsedujoča, imam vprašanje za predstavnike Združenja kraljestva in iz nizozemske. Sam prihajam iz skandinavske države. Zanima pa me vaše mnenje. Ali menite, da ta posel, ki ga skušate doseči z Islandijo in Ice Saveom, ali je to v redu? 350 tisoč ljudi vam želi povedati, kaj narediti v zvezi s tem. Mislim, da je to precej nedostojno strani Združenja kraljestva in nizozemske. Mislim, da bi lahko na to vprašanje tudi jaz eh, odgovorila. Ampak, če želi kdo drug iz Združenja kraljestva ali nizozemske odgovoriti na to, izvolite. O ja, iz nizozemske, kolega, izvolite. Tudi jaz sem liberalec z nizozemske in mi menimo, da no, prepričani smo, da imamo prav, da lahko sklenemo tak dogovor z Islandijo in njihovo vlado. So okay, and I spy Cohen. In še baronica Cohen. Bojim se, da se strinjam s svojim nizozemskim kolegom. mi moramo poplačati zneske našim državljanom, tako da mislim, da smo upravičeni do teh povračil strani Islandije. In še sama bi nekaj dodala, mislim, da imamo pravico do refundacije, ampak mislim, da bi morali imeti kaznovalne obrestne mere za to, da bi recimo temu kaznovali slabo ravnanje v tisti državi. Za zaključek še gospod Portas in še Sven še enkrat, mogoče na kratko, potem pa bom prosila še gospoda Pisani Ferja, da poda končni pregled. Eh, Hvala, gospod predsedujoče. No, če bi bil jaz islančan, bi tudi jaz dvomil v pravilnost odplačevanja denarja nazaj nizozemskim združenemu kraljestvu, saj bi to pomenilo plačevanje za krizo, za katero moji državljani niso odgovorni. Ampak mislim, da je glavni problem v neravnovesju v evroobmočju. To je problem z evrom. O tem sem želel govoriti tudi z gospodom Pisanjem. Mislim, da zaradi tega ni mogoče podpreti neke valute, ki deluje na isti način v močno zadolženih državah in v državah, ki imajo visok presežek. In to je zoprna situacija, kajti v državah s primankljajem, če želijo ostati konkurenčne, morajo te države devalvirati svoje produkcijske vrednosti, saj ne morejo uporabiti menjalnega tečaja za devalvacijo. Včasih je bila to praksa, namreč devalvacija valute in ne proizvodnih stroškov. Cela vrsta držav je, pri katerih so plače rasle bistveno hitrejše od produktivnosti. Jaz prihajam z Portugalske. In pri nas so bila posojila tista, ki so se višala oziroma dvigovala hitreje od produktivnosti. Programi stabilnosti, ki se zdaj vzpostavljajo, so programi, ki poskušajo vse skupaj pripeljati ven iz krize, ampak s tem še poglabljajo recesijo. Edina rešitev, ki jo jaz vidim za krizo v evroobmočju, je, da se prosi Nemce, da naj začnejo kupovati več. Ali pa da povečujejo plače, ki bodo omogočale večjo potrošnjo zasebnikov. In to bo pomenilo večjo gospodarsko rast. V evroobmočju potrebujemo koordinacijo politik. Ja, brez dvoma. Ampak zakaj ta koordinacija pravi, da do leta 2013 ali, in ne 2014 ali 2015, da moramo doseči že do 2013 triodstotni odstotni primankljaj. Zakaj moramo imeti tukaj tri odstotni, ne pet ali šest odstotni? V ZDA imajo 12 odstotni primankljaj. In zakaj imamo tukaj številko 60 na mesto 90 odstotkov? Če lahko naredimo nekaj v zvezi s tem, naredimo to na koordiniran način. Hvala lepa in še Sven, vprašanje za konec. Čisto na kratko, če se odzovem na nekatere vaših argumentov. Imam precejšnje pomisleke glede neravnovesi v evroobmočju in v Evropi nasplošno. Po mojem ni nobenega dvoma, da imamo neuzdržne primankljaje in tudi ravni dolgov v nekaterih državah, kjer si ne morejo nakopati še več dolga na glavo. Ampak po drugi strani imamo ta neravnovesja in to vpliva tudi na tekoči račun. In rekli ste, imamo evro območje, enotno valuto, zakaj nas to torej skrbi? Zakaj je to torej ena glavnih stvari, ki nas skrbi. Mislim, da nismo v popolno integriranem enotnem trgu. Tudi ljudje, ki gredo v Nemčijo na delo, so priča različni konkurenčnosti. Nemčija je omejila stroške tudi pri plačah in davkih in s tem je dosegla večjo konkurenčnost. Čeprav smo vsi poznali splošno pravilo, da naj gre razvoj stroškov dela skupaj s produktivnostjo in ciljno inflacijo. Torej v nekaterih državah imamo više plače, in potem zaidejo v težave v območju, ki ni celoti politično integrirano. Kar pomeni, da bi na obeh stranih morali imeti, zlasti, ko govorimo o priporočilih z Evropske centralne banke, z komisije, z sveta in od strokovnjakov na gospodarskem področju, torej obe strani morata nositi stroške prilagajanja in sprememb. Seveda pa se strinjam, da bo največje breme nosila država s primankljajem. Ni druge poti. Država s presežkom nima toliko odgovornosti in dobro je ravnala za povečanje konkurenčnosti, ampak to lahko vpliva na samo podlago evropske integracije in to nas mora vse skrbeti. Gospod eh, Pisani, kar nekaj vprašanj se je nabralo v mestnem času, zato vam predajam besedo. Najlepša hvala. Skušal bom odgovoriti na ta vprašanja, čeprav se zelo dobro zavedam, da nikakor ne morem nadomestiti predstavnike institucij, ki so bili pred eh, tem tukaj. Naj se navežem na zadnjo točko, ki ste jo izpostavili. Nekoliko napačno ste me razumeli. Nikakor nisem rekel, da nas eh, ne sme skrbeti kar zadeva primankljaje tekočega računa, ki smo jim bili priča in ko smo tudi opazili, da se je kasneje, ko se je kriza razmahnila, vsekakor pomeni, da na zadeve morajo skrbeti. Ampak rekel sem nekako tole. To ni enako vredno proračunskemu primankljaju, kjer smo se že dogovorili, kar zadeva določene kazalnike, tako da ocenjujemo, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je spremenljivo, a kar pa je nekoliko manj spremenljivo. Kar zadeva tekoče račune, če govorimo o primankljaju in presežku, se vedno moraš vprašati, kaj je v ozadju. Ali govorimo o neposrednih tujih naložbah, ki se premikajo iz bogate v revno državo. Je to nekaj, kar seveda podpiramo, kar je vzdržno, ker bo prišlo do ustvarjanja prihodkov v prihodnosti. To pa bo tudi omogočalo, da se bodo ti dolgovi poplačali dolgoročno v prihodnosti. Če pa govorimo o nestanovitnih eh, finančnih eh, trgih, s katerimi financiraš razcvet na nepremičninskem trgu ali za potrošnjo, potem pa te pa zadeva mora skrbeti. Ker se to lahko zaustavi, kar pomeni, da bo prišlo do krize, ki smo ji sedaj priča v nekaterih državah. Tako da strinjam se z vami, da nikakor nismo popolnoma integrirano gospodarstvo nikakor eh, ne smemo zastopati stališča, da so ti mehanizmi dobri, da se popravljajo sami po sebi. Ampak ugotovili smo, da obstaja določen forum, ki nam tudi omogoča, eh, da se ti mehanizmi popravijo, ampak da ti mehanizmi niso zadostni kar pomeni naš trg eh, storitev in blaga ni dovolj povezan, da bi nam omogočal, eh, da se ta forum eh, konkurenčnosti pojavi kot nekakšna kompenzacija in se ustrezno odzove. Gre za nekakšne mehurčke, ki se lahko nabirajo kar nekaj časa in priča smo temu, da se trgovina oziroma potrošnja zaustavita, tako na Irskem, kot tudi v Španiji. In potem se moraš prilagoditi, ker so razmere slabe. Kdo pa je tisti, ki se mora prilagoditi? To je bilo tudi vprašanje iz Portugalske, ki ste mi ga zastavili. Začnimo najprej s številkami. Pogledal sem si ravno kar številke in rekli ste, da ni prišlo do porasta plač na portugalskem od takrat, ko ste upeljali evro. Seveda, stvari so vse prej kot Eh, izjemne, kar zadeva statistične podatke, ampak eh, bruto porast, kar zadeva plače na portugalskem, govorimo nominalnih plačam, takrat, ko smo uvedli eh, evro, priča smo 43 odstotnem. Porastu 25 odstotkov, kar zdeva plače, ki so se zvišale v Nemčiji, ampak Nemčija je veliko bolj produktivna. Prišlo je do vrzeli in sedaj moramo to vrzel odpraviti, popraviti moramo te mehanizme. Tako da poleg eh, rasti je prišlo do rasti cen. Ne samo, kar zadeva kupno moč za tiste, ki so zaslužili, ampak zaradi nominalnih eh, plač in porasta na tem področju je prišlo do določenih neravnovesij in zato so se pojavile določene težave na evroobmočju. Kakšno rešitev bomo oblikovali? Zelo jasno ste povedali, da bi načeloma si vi želeli, da bi zmanjšali cene istočasno, da bi zmanjšali te stroške in vse dejavnike istočasno da bi lahko imenovali eh, to nekakšen eh, proces eh, deflacije, ki bi potekal sporedno. Ampak vemo, da je to možno samo v majhnih in odprtih gospodarstvih, kjer ljudje zelo dobro vedo, kaj dejansko je konkurenčnost. Pripravljeni so to sprejeti, ker takoj vidijo pozitivne vplive to vrstne prilagoditve. In ravno Irska je v tej fazi prilagoditve v tem trenutku. Ampak oni so dovolj odprto gospodarstvo, kar jim tudi omogoča, da zelo hitro doživijo pozitiven premik. Španija pa je drugačna zgodba, ni dovolj odprto gospodarstvo, zato mislim, da za Španijo to ni najboljša politika. Kaj pa se dogaja v teh gospodarstvih? Trenutno pa so gospodarstva, ki niso dovolj odprta in se morajo ustrezno prilagoditi. To je postopen proces, temu smo recimo bili priča. Uh, v Nemčiji po uvedbi evra. Kar nekaj časa so potrebovali, da so bili ponovno konkurenčni. Potem v Franciji v 80-ih letih to se je zgodilo ravno takrat. Vemo, da stvari potrebujejo za to kar nekaj časa. Kako pospešiti ta proces? Hitrejša gospodarska rast eh, oziroma večja rasta plač, to bi pomagalo socialnim partnerjem v Nemčiji, kar pa zadeva določene sektorje, zadeva ne pomaga in temu smo bili ravno tako priča plača, ki je usklajena s produktivnostjo in eh, cilji na področju inflacije, pa so vsekakor ustrezne politike in tako bi pospešili prilagoditev na ravni Evropske unije. Ampak to nikakor ni političen instrument. To ni instrument, o katerem lahko spremljaš odločitev na vladni ravni. Predvsem to velja za tiste države, kjer je ta proces eh, pogajanja za plače decentraliziran. To je vsekakor primer za Nemčijo. Tako da lahko rečemo, to je zaželeno. Po drugi strani pa se moramo vprašati, kaj je realna politična odločitev in tukaj žal ni stotstotnega prekrivanja. Potem pa nekaj komentarje v zvezi z strategijo 2020, ker se številni navezali ravno na omenjeno strategijo. Vprašanje, ki ste mi ga zastavili, kako pomembna je ta strategija v tem kontekstu? Meni se zdi, da je dobro, da imaš eh, strategijo rasti. lahko bi rekli nekako tole. Pred krizo smo rekli, da upadamo, kar zadeva gospodarstvo, rast v primerjavi z ZDA in ostalimi državami v sponu. Ampak eh, zadeve so kar dobre, vse več ljudi je zaposlenih, morda smo tudi zadovoljni, ker so razmere takšne, kot so. Ampak eh, temu več ne bo tako v prihodnjih letih. Zakaj? Zdaj se soočamo s težavami, prilagoditi se moramo zaradi fiskalne politike, ker smo zadolženi. Obstaja pa tudi dodatno tveganje. To je nekakšen negativen cikl, ki se lahko razvije. Gospodarska rast je preniska, lahko bi prišlo do fiskalnih težav. In te fiskalne težave so takšne, da ne moremo poiskati ustreznih rešitev čeprav se za to trudimo in čeprav rešujemo proračunski primankljaj. Zagodovinski pregled nam tudi kaže, da ta stagnacija oziroma eh, šipka gospodarska rast eh, je tista, ki pravzaprav spodbuja nas, eh, da razmišljamo o teh zadevah, da poiščamo rešitve. Gre za dejansko sposobnost, da rešimo omenjene težave. Kaj pa lahko storimo z vidika vodenja in upravljanja? Tudi o tem ste govorili. Poleg tega smo govorili o majhnih srednjevelikih podjetjih, o mladini, ki mora biti del te strategije. Kaj pa je z instrumenti? Ponovno o sankcijah. Moje stališče je takšno. Ne moreš razmišljati o sankcijah. Seveda lahko primerjaš uspešnost lahko tudi poskrbiš za to, da je ta postopek bolj pregleden, da je dostopen državljanom, tako da lahko ocenijo, kako uspešno so sami, kako so relativno uspešni z vidika vodenja in upravljanja. In to se lahko zgodi. Ker z devalizbonsko strategijo se to ni zgodilo, priča smo bili temu, da nihče pravzaprav si ni želel, da bi se države tako primerjale vlade in države se za takšen pristop niso odločile. Če pa naj bi tukaj eh, napredovali, potem bi morali imeti zelo transparentne tabele, da bi se lahko primerjali. To je tudi del demokratične razprave, ker te v eni fazi ljudje vprašajo, zakaj smo se odrezali eh, tako, zakaj je bil naš eh, sosed uspešen oziroma ne. In če imaš dobre kazalnike, je zadeva lahko uspešna. Tako da pred nami so številni izzivi in uh, naj zaključim nekoliko bolj optimistično. Zdi se mi, da se moramo zavedati, da Evropska unija ni bila dobro pripravljena na to krizo, ki je sedaj pred nami. Zakaj? Kar nekaj razlogov je bilo za to. Bili smo slabo pripravljeni, nismo se dobro spopadli z bančno krizo. Vedeli smo, da sistem, ki smo ga sprejeli, je sistem v prehodu, nekakšna tranzicija. Najprej smo imeli sistem, kjer je bila odgovornost eh, v rokah držav, potem pa smo želeli integrirano gospodarstvo, zdaj pa smo bili nekje v umestni fazi. Tako da finančna stabilnost in odgovornost eh, še nista bili optimalni v tej fazi prehoda. Nismo bili dovolj uspešni, kar zadeva različne spodbude, nikakor ne. Rekli ste, da se moramo odzvati in proračunski mehanizmi so bili sprijeti na nacionalni ravni. To smo bili v zelo nehvaležnih razmerah. Kapitalski tokovi so bili priča popolnemu preobratu. In teh dodatnih kapitalskih tokov kar naenkrat ni bilo. Oblikovali smo določene rešitve, ki niso bile popolne, ampak v določeni meri nam je uspelo. Mislim, da smo se kar nekaj naučili iz tega. Če smo pod eh, pritiskom, lahko poiščemo inovativne rešitve. To so bile rešitve, na podlagi katerih eh, smo določene načrte pri eh, bančnem sodelovanju in na bančnih spodbudah. Imeli smo kar nekaj pobud. Pokazalo se je, da lahko potegnemo določene nauke iz te zgodbe. Upam, da smo se na podlagi teh napak tudi nekaj naučili da smo videli, da imamo kar nekaj eh, težav, pomankljivosti na področju politiki in verjamem, da smo se naučili in da bomo potegnili te nauke za prihodnost. In na tej točki bom zaključil. Res najlepša hvala. Sedaj pa bomo počasi zaključili današnjo razpravo. Sama ne bom govorila 15 minut, ko bom povzemala to razpravo. Čeprav ste nam eh, dali to možnost, ker sem raje dala besedo vam. Ampak eh, povzela bom ključne točke razprave. Verjamem, eh, da ste vsi pokazali, da se moramo bolje usklajevati, da potrebujemo boljše usklajevanje na področju gospodarskih politik. Tukaj je kar nekaj priložnosti, pri čemer bomo upoštevali Lizbonsko pogodbo. Zelo zanimivo je, da je Oli Ren rekel, da smo izgubili 20 let, kar zdeva konsolidacijo javnih financ v zadnjih dveh letih. Zelo zanimivo je tukaj opaziti, da je sedaj zelo pomembno opaziti, da skušamo nadoknaditi ta razmik dveh let v manj kot 20 letih in kar nekaj se moramo iz tega naučiti. Gospod Stark je rekel, da bomo priča neenakomerni rasti. To velja tako za različne sektore, kot tudi za različne države in še bi lahko naštevali. Številni govorniki so ravno tako rekli, da obstaja potreba, da imamo določene kazalnike, eh, določene primerjalne analize, kar zdeva strategijo 2020. To je predvsem pomembno z vidika neenakomerne rasti. Potem ste rekli tudi, da je nujno, da moramo dokončno izoblikovati notranji trg. Veliko več se bomo nedvomno pogovarjali o tem, ko nas bo obiskal naš eh, glavni gost, to je gospod Mario Monti obstaja potreba, da reformiramo evropski gospodarski model, da oblikujemo nove instrumente, ki bodo boljši, da bodo ti mehanizmi veliko bolj dosledni. Tako da se ne bomo več zgolj zanašali na fiskalno ravnovesje, ki bo postregel sami odgovori. Potem pa tudi okolje, to je bistvenega pomena. Recimo, ekološko smo omejeni, kar zadeva strategije, ki jih lahko še sprejmemo. Poleg tega pa ne smemo spregledati enega dejstva. Majhna in srednja velika podjetja so gonilna sina za evropsko gospodarstvo in to velja tudi za globalni okvir. Dodatno delovno mesto v vsaki mikroentiteti Evropske unije bi nam pomagalo, da bi rešili problem brezposelnosti na ravni Evropske unije. Mislim, da moramo o tem razmisliti. Tako da ne smemo pozabiti tega, da nam najbolj šipki, najmanjši lahko pomagajo v tej krizi. Se opravičujem, ker so nekateri naši gostje odšli prečasno. Res se bomo potrudili, da se to ne bo zgodilo jutri. In eh, verjetno bom sprejela določene poračilne ukrepe, tako da bom kaznovala tiste, ki so nas eh, prej zapustili. Kar nekaj predlogov imam s tem v zvezi. Ker pa zadeva same mehanizme za današnji večer. Tisti, ki boste prišli na večerjo, naj vas spomnim, da bo večerja potekala v pritličju v nadstropju nič. To je restauracija evropskih poslancev in eh, videli boste zelo jasne oznake. Pijača bo na voljo ob 18.30 minut. Predsednik Evropskega parlamenta, gospod Buzek, vas bo pozdravil v vodoma ob 19. uri. Potem pa bo spregovoril eh, naš poglavitni gost, gospod Mario Monti ne bi bilo dobro, da zapustite zgradbo pred eh, našo večerjo, ker boste verjetno imeli eh, težave in ne boste mogli priti nazaj, razen če ste se odločili eh, drugače. In jutri zjutraj ob 9. uri smo ponovno v tej dvorani. Upam, da ste lahko točni in da bomo potem privezali naše poglobitne govornike, da nas ne bodo zapustili prečasno. Najlepša hvala.